Okay, colleagues, uh, we can start our meeting. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Preden preidem na deseto točko, vam moram podati še nekaj sporočil. Prva, za, prvo sporočilo zadeva zapisnik 26. maja 2015. Včeraj zapisnika tega dne nismo sprejeli, zato ker smo želeli pojasniti vprašanje zahtevka gospe Peti Kajnen v skladu z veljavnimi pravili in smernicami. Smo se odločili, da bomo v zapisnik odbora vključili zahtevek za popravek pri glasovanju, gospe Peti Kajnen. Sekretarjat sem prosil, da spremeni osnutek zapisnika in ta prošnja bo torej, uradno zabeležena. Ona je želela glasovati za poročilo v skladu z poslovnikom. To ne spreminja rezultata glasovanja. tehnik je pojasnil, da je glasovalna naprava delovala. Zato bomo zahteve pač vključili v zapisnik in zapisnik bo s tem sprejet. Hvala. Sklepi sestanka koordinatorja 10. septembra dobili boste sporočilo o odločitvi, da bomo zelo strogi pri dodelitvi časa za govor. Zadeve bodo skoraj samodejne. To smo začeli izvajati včeraj, sporočilo boste dobili k malu. Izmenjava mnen v odboru bo organizirala z predsednikom ISB-ja poslanci boste še pravi čas izvedeli. Za ustrezen datum. Elke König, predsednica SRB-a, bo tukaj 9. novembra. Naročili bomo zunanjo študijo, to bo izvedla enota za e-upravo. Preučili bomo, kako drago je rešiti banko. Preučili pa bomo tudi nekaj bančnih primerov seveda pa še imenovanja za poročila, urednotenje EFRE PIOB, to dobi ELS, Evropski semester, to dobijo socialisti, razrešnica 2014 vseh treh evropskih organov, to pripada predsedstvu izmenjavo mnen z Valisom Dombrovskisom in Pierom Moskovisijem bomo imeli čim prej, zato da bomo govorili o Grčiji. Danes smo želeli organizirati ta sestanek, ampak komisar žal ni na voljo prav danes. In uh, ni se nam zdelo primerno, da bi preložili razpravo o tem poročilu, zato bomo imeli k malo izmenjavo mnen za zaprtimi vrati s tema dvema komisarjema. Prav tako bomo na semafor postopka za makroekonomska naravnovesja vključili tudi nove kazalnike, zato da bo slika bolj popolna. Komisija bo to vključila na semafor v naslednjem poročilu, ki bo na voljo konec novembra Ekon se bo posvetoval z odborom Empl. Klaus Reglin bo povabljen v Ekon novembra, verjetno 10. novembra. Irski poslanci so v zvezi z ECBM in irsko bančno krizo podali vprašanje in Monetarni dialog z predsednikom ECB-ja, ki bo 12. novembra 2015, bo obravnaval tudi to temo. Kar zadeva konec mandata ES, bodo javne razprave organizirane in ne samo za mesto predsednika, ampak tudi upravnega direktorja. In na koncu še koledar Ekon za leto 2016. Dobro, to so bila sporočila, sedaj pa deseta točka na dnevnem redu. Obravnavali bomo osnutek poročila Briana Hayesa o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje. Gre za prenovitev, to je pomemben dosje. Izvolite. No. Okay. So this yeah. this decision should. I, I ask the secretary <laughs> now, as a consequence of the decision, for whatever debate. Torej, sekretariat, vedno morate vedeti, koliko časa ima govornik na voljo. In ne želim kršiti določitev koordinatorja. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo sem vesel, da lahko predstavim to poročilo. Vem, da se še dva odbora, Empl in odbor za ženske, ukvarjata s to temo, pripravljata poročili, ki sta povezani z mojim. Poročilo sem objavil v zadnjem juliju, tednu julija, se opravičujem za to, ampak prepričan sem, da ste v poletnem odboru poročilo vsi prebrali kako sem že povedal, demografska kriza vlada v Evropi. Več kot 50 odstotkov ljudi bo starejših do leta 2050 in to pomeni, da bo vedno težje zagotavljati pokojnine v prihodnosti. Okolje nizkih obrestnih mer pa onemogoča pokojninskim skladom, da bi zagotavljali ustrezne rezultate za člane in upravičence. Pokojninske, pokojninsko zavarovanje je ključnega pomena za življenje ljudi. Vsak dan ljudje dajo na stran del svojega zaslužka, zato da bi zagotovili preživetje v prihodnosti. Ljudje moramo spodbujati, da bodo varčevali in da bodo čim več vlagali v te načrte. No Ampak vedeti moramo, da institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje same ne bodo rešile teh problemov v Evropi. Izvirna direktiva je bila sprejeta leta 2003, nova prenovitev, ki jo predlaga komisija z marca 2014, pa nam daje možnost, da bi posodobili in uskladili pokojninski sistem v prihodnosti. V osnutku poročila predlagam zakonodajne spremembe, zaradi katerih bo do pokojnine bolj dostopne in bolj varne. Zato bodo ljudje lažje zagotovili sami sebi plačila in to ne bi smela biti nočna mora za pokojninske sklade. Pokojninski načrti in tisti, ki vplačujejo, ne bodo imeli dodatnih stroškov zaradi te zakonodaje. Sam izpostavljam šest prednostnih nalog tukaj in na kratko jih bom predstavil prvič, kar zadeva spoštovanje posameznih sistemov držav članic. Kakor je navedeno v direktivi, so države članice popolnoma svobodne v zvezi z organiziranjem pokojninskih sistemov in to določbo mora Evropska unija spoštovati. Poskrbel sem, da je to direktiva, ki je načelna in nima enotnega pristopa za vse. Večkrat sem to že povedal v odboru. Drugič, vprašanje glede izogibanja solventnosti 2. V poročilu nisem ustrajal pri določbah v zvezi z institucijami za poklicno pokojninsko zavarovanje in tudi svet in komisija nista zahtevala tega. Če bi uvedli zahteve glede solventnosti, bi uvedli nove stroške, ne bi pa povečali varnosti. Te institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje imajo zelo pomembno vlogo, kajti socialni partneri imajo pri njih pomembno vlogo. Videti moramo, da so institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje drugačne od zavarovalnih iz proizvodov in um, na to pač moramo biti vedno pozorni. Vprašanje čezmejnih dejavnosti. Čezmejne dejavnosti so pojav, kjer bi Evropska unija lahko pripomogla k pojavu enotnega trga za pokojnine. Od leta 2003 je to mogoče, zaenkrat pa so te čezmejne dejavnosti omejene. Pravila morajo biti bolj jasna, zato sem uvedel definicijo čezmene dejavnosti in poskusil sem tudi zagotoviti bolj jasne opredelitve domače države članice in države članice gostiteljice. Kar zadeva prenos pokojninskih načrtov, komisija je predlagala pravila, ki bi veljala zgolj za čezmene prenose. Jaz pa predlagam, da bi direktiva morala veljati tudi znotraj držav članic obstajajo pravila, zaradi katerih bi prenosi pokojninskih načrtov bili bolj varni. Ne smemo imeti nižjega standarda v državah članicah kot na ravni čezmenih prenosov. To je seveda v interesu tako članic kot tudi upravičencev. Komisija zahteva, da so ti čezmejni, čezmejne institucije vedno ustrezno financiranje. Kakor smo slišali v predstavitvi, je to ena največjih ovir za čezmejne dejavnosti. V svojem poročilu predlagam, da vse institucije morajo biti ustrezno financirane, takoj ko začnejo izvajati novo schemo. In četrtič, informacije za poslance in upravičence. Komisija je uvedla več novih zahtevkov v zvezi s tem, prav tako pa so predlagali standardizirano letno izjavo o stanju pokojninskega zavarovanja. Seveda obveščati je treba upravičence, ampak preskriptivna pravila niso potrebna. Če upoštevamo mnenje odbora za zaposlovanje, potem predlagam, da bi en člen moral biti dovolj na izjavi o stanju pokojninskega zavarovanja. Tam bi morale biti navedene vse ključne informacije. Kar zadeva izmenjavo najboljših praks, Izplačevanje pokojnin se razlikuje po državah članicah. Nekatere države članice imajo dobro ustaljene sisteme in te države bi morale deliti najboljšo prakso z drugimi državami članicami. Zato sem predlagal, da bi imeli neko platformo, kjer bi si države članice lahko izmenjavale najboljšo prakso. Tako bi seveda lahko tudi izboljšali stanje pokojnin. Delegirani akti. Komisija vključuje več delegiranih aktov in sicer glede ocene tvegan, politike prejemkov in izkaza pokojninskih prejemkov. Ker je pokojninska politika prvenstvo v pristojnosti držav članic, menim, da delegirani akti v tej direktivi niso upravičeni. Ker so bili delegirani akti v osnutku poročila črtani, predlagam naj Evropa v okviru te direktive ne sprejema nadaljnih smernic ali priporočil. Gospod predsednik, veselim se že mnen kolegic in kolegov. Tesno smo sodelovali s poročevalci v senci, seveda pa sem odprt za dobre zamisli in za rešitve. In uh, eh, sem si želim, da bi dosegli čim večjo večino v tem odboru, pa tudi seveda na plenarnem zasedanju, kajti če bomo imeli ustrezen pristop do pokojninskega zavarovanja, potem bi bilo dobro, če bi to podprli vsi. Hvala, Brian. Sveda, strinjam se, da bomo poskusili doseči čim večjo večino. Prvi je pol tang, pet minut dobi vsak. Zadeva bo avtomatična, tako da ne prekoračite svojega časa za govor. Hvala lepa, predsednik. Hvala, Brian, za poročilo. reči, moram, da se je ta proces začel slabo. Dvakrat je bila presoja učinka neuspešna, zato so bili začetni impulzi slabi. Ampak poročilo Briana Heisa je bolj upravičeno in torej tudi boljše upošteva nacionalne preference, zgodovinski razvoj dogodkov in ne namerava tega spremeniti. Navaja, da so institucije za poklicno in poklinsko zavarovanje socialne institucije in da imajo socialni partneri tukaj pomembno vlogo. To je seveda dobro. Poročilo je uravnoteženo in vključuje čezmejne dejavnosti. predlog Brajana Hesa mnogo boljši od predloga Evropske komisije. Vendar ni vedno čisto jasno, kaj so te čezmejne ovire oziroma ovire za čezmejno delovanje. Ko govorimo o mobilnosti delavcev, ne govorimo o mobilnosti institucij, to je nekaj popolnoma drugega. To velja za različna podjetja, ki imajo včerinske družbe in tako naprej. Vsi si ne želijo imeti vse evropskega sistema pokojnin. In eh, jasno je, zakaj je tako. Kajti, če imamo nacionalne pokojninske načrte, potem se ti načrti razlikujejo po državah članicah in če to združiš, potem ni neke prednosti. Seveda, lahko združimo upravljanje premoženja. To bi lahko vodil Luksemburg, kajte pri tem so zelo uspešni. Dobro, veseli me, da iščete ovire in da želite spodbujati čezmejne dejavnosti, ampak ni vedno jasno, kaj te ovire so. V splošnem se strinjam z šestimi spremembami, ki jih je predlagal Brian Hayes. Zdaj pa bom govoril tudi o razlikah. V vašem poročilu se prvič ločuje čezmejna dejavnost od eh, dejavnosti v okviru nacionalnih držav. Sam pa bi šel še dlje. Zakaj imamo včasih pravila za institucije za pokojninsko zavarovanje na nacionalni ravni, ki morajo spoštovati nacionalno zakonodajo. Ločevati bi morali torej med eh, institucijami, ki čezmejno delujejo in institucijami, ki delujejo v državah članicah samih. Če bi že od začetka komisija to ločevala, bi imeli manj težav. Ta prva razlika. In še druga točka, o tem ne govorimo v poročilu in tega ne omenja niti predlog komisije, gre za regulatorno arbitražo. O tem je treba spregovoriti. Obstajajo primeri, ko se pokojninski skladi selijo čez meje. Ne zato, ker eh, si želijo zagotoviti boljše storitve za svoje člane, ampak zato, ker menijo, da so pravila v neki državi članici prestroga in želijo si čim manj nadzora. Johnson in Johnson so se preselili iz nizozemske v Belgijo. Vprašati se treba, ali je nadzor v Belgiji toliko boljši kot na nizozemskem, odgovor je ne, iščejo pač najbolj ugodno okolje. Tudi to je čezmejno vprašanje. In še nekaj kakšne so ovire za čezmene dejavnosti. Včasih se mi zdi, da ni popolnoma jasno, kakšne so zahteve za pokojninske načrte. Tisti pokojninski načrti, ki bodo čezmejni, bodo v okviru določenih prispevkov. To pomeni, da udeleženci prevzamejo tveganje. Lahko ga združujejo, ampak vseeno ga nosijo. Če bomo imeli čezmene institucije, bodo to pokojninske scheme z načinom uplačil po načrtu določenih prispevkov. Potrebujemo nekaj na področju upravljanja, povdarjam pa tudi, da potrebujemo boljše podatke o ulaganju. Številni udeleženci iščejo načine, kako bi dobili več informacij o naložbah, kam se vlaga njihov denar. Seveda pa želijo imeti tudi vpliv. To je zahteva, ki bi jo še morali izboljšati. Hvala. Um, Ashley Fox. Hvala, Ashley Fox. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Brian za poročilo in hvala, da se je že vnaprej srečal z menoj in skupaj je upošteval moje predloge, še preden je objavil poročilo. Kakor ve, še vedno nisem prepričan, kakšna je dodana vrednost te zakonodaje. Ampak zakonodaja bo vseeno sprejeta, zato mislim, da ima njegovo poročilo nekaj dobrih priporočil, prav tako pa rešuje nekaj najslabših vidikov izvirnega predloga komisije. To poročilo mnogo bolj smiselno obravnava izjavo o pokojninah, odpravlja preveč preskriptivno univerzalno določilo, ki ga je uvajala komisija. Prav tako pozdravljam dejstvo, da ne bo potrebe potem, da bi vsi morali biti poklicno kvalificirani, ki upravljajo s temi skladi. Brian se sklicuje na kolektivno znanje uprave in to bo omogočilo, da bodo tudi zaposleni lahko še vedno sodelovali pri tem. Prav tako je komisija bila preveč naklonjena rednim izplačilom. Mi smo sedaj to odstranili in to pozdravljam. Sam pa želim še vedno povdariti še nekaj eh, točk, ki še vedno povzročajo skrbi. Namreč, da morajo vse institucije imenovati depozitarja. To je vedno stroškovno neučinkovito in še posebej je to pomembno v Združenem kraljestvu. Vlada je uvedla sistem samodejnega vključevanja v pokojninske načrte. Po mojem mnenju je to dobro, želimo si, da bi vsi delovci bili vključeni v pokojninske sisteme. Ampak, če želimo da bodo tisti z najnižjimi plačami dobili ustrezne pokojnine, potem ne smemo dodatno obremenjevati teh sistemov. Prav tako me skrbi, da bo širitev zahteve glede popolnega financiranja na vse institucije imela negativne posledice. Poskrbiti moramo, da bomo ustrezno opredelili termin nova schema 13. člen. Poročevalec želi vključiti vse transferje, ne samo čezmejnih transferjev. To bi lahko povzročilo težave za scheme, ki so oblikovane kot trasti. V organizacijah Združenega kraljestva se to večkrat pojavlja. Prenosi ali transferje so mogoči brez soglasja, vendar pod določenimi pogoji. Mislim pa, da bi morali spoštovati nacionalno socialno pravo na tem področju. Na koncu še predlogi sprememb v zvezi z oceno tveganja v 29. členu. Prešli smo v pravo smer, vendar mislim, da bi lahko storili več za to, da damo pristojnim organom držav članic več pristojnosti, kajti te organizacije najbolje poznajo zadeve, prav tako bi jih morali vključiti v oceno tveganja. Z veseljem sem sodeloval z Brianom do sedaj in tudi z drugimi poročevalci v senci in tudi v prihodnosti se že veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala, poročevalca v senci iz Aldeja. Ni zato Miguel Urban, izvolite. Hola, presidente, muchas gracias. En primer lugar, eh... Hvala lepa. Na začetku se želim zahvaliti poročevalcu za dobro opravljeno delo, za osnutek poročila in za predloge sprememb, ki smo jih dobili. Veliko predlogov sprememb izboljšuje izvirni predlog komisije, še vedno pa nas eh, skrbijo določeni elementi, na katere želimo opozoriti tukaj. Prvič, kar zadeva drugi stebr in evropsko raven. Pokojninski sistem je po našem mnenju treba ukrepiti, vendar tega ne bomo storili tako, da bomo spodbujali zasebne sklade. Pred 30 leti so v moje državi banke z različnimi oglasi spodbujale zasebne pokojninske sklade. In tisti, ki mi je najbolj ostal v spominu, je bil sklad z čudovitimi podobami starejših. Oglas je bil, če vas to mika, morate začeti vrčevati. No, moj oče ima državno pokojnino, nima zasebnih vlagan in država ga dobro ščiti in v času krize so državne pokojnine pokazale, da so bolj trdožive od eh, zasebno financiranih pokojnin. V Španiji samo 1,6 odstotka zasebnih pokojnin, ki so v delovanju že 15 let, dosega boljše rezultate kot eh, državne pokojnine. Donos je torej zelo nizek in upravitelji so pokazali, da so del te sheme mm, kroženja na visokih mestih. Ti skladi niso najboljši. Državni skladi so dosežki sindikatov, ampak to se zlorablja. Zelo pogosto se izkoriščajo za financiranje podjetja. Prav tako ovirajo mobilnost delavcev. Zato menimo, da bi bilo treba pripraviti pravila, zaradi katerih bi dali prednost tistim pokojninskim načrtom, ki upravljajo najboljše prakse, naprimer orodja za pogajanja in kolektivne pogodbe. Teh skladov ne bi smeli izkoriščati za spodbujanje kapitala zadevnega podjetja. Prav tako je treba delovce vključiti v upravljanje teh uh, pokojninskih načrtov. Država izvora naj bi bila država, ki zagotavlja pravila. To seveda ne upošteva ciljnih držav. Zaradi tega bi se lahko pojavila dirka do dna. Upravljavci pokojninskih skladov bodo vedno iskali tiste države, kjer so pravila najmanj stroga. zelo nas eh, skrbi takšno razmišljanje. Po našem mnenju se pojavljajo velika tveganja, tveganja za špekulacije. Pokojninski skladi, ki vlagajo v tvegane naložbe, se zlorabljajo. Naprimer, v Grčiji se uporabljajo pokojninske skladi za nakup orožja. Po našem mnenju bi bilo bolje, če bi imeli pravila, ki zagotavljajo omejevanje špekulacij in zagotavljajo trajnost. Če se to zlorablja, potem eh, bo to imelo negativne posledice na rast in delovna mesta. Pravice delavcev morajo biti prenosljive med delavci, ampak tega ne smemo zlorabljati zato da liberaliziramo pokojninske sklade in spodbujamo privatizacijo. Socialni partnerji, predsednik prekinja. To je novo pravilo. To je novo pravilo. Žal. Gospod Marjas, ne gospod Eichhaus. Thank you, Mr. Chair. Um, well, first of all, I would like to thank. Hvala lepa, gospod. Hvala lepa. Hvala gospodu Hejsu za poročilo. Mislim, da vsi poskušamo doseči napredek pri tem dosegu in veselim se že pogajan z ja, Brianom in drugimi poročevalci v senci. Mislim, da skupaj izboljšujemo predlog komisije in uh, poskušamo zadeve izboljšati, ne pa omejevati z dodatnimi in nepotrebnimi upravnimi pravili. Kljub temu pa mislim, da moramo govoriti še o nekaj vprašanjih. Eno od ključnih vprašanj je, zakaj to sploh počnemo? Zakaj ta prenovitev? Cilje lahko vidite predlogu sprememb, ki jih ljudje vlagajo. In če sem čisto odkrit, še vedno nisem prepričan, da bi glavni namen tega moral biti krepitev skupnega trga. Jaz mislim, da to ni glavni namen te prenovitve. Za mene je najbolj pomembno, da to prenovitev izkoristimo zato, da izboljšamo standarde preglednosti in potrebne skrbnosti. To je tisto, kar bi morali poskusiti doseči. Ne pa, da si na vsak način poskušamo omogočiti, da zagotovimo nek skupni trg. Prav tako moramo vedeti, da lahko podpremo več predlogov sprememb, seveda pa obstaja določena vprašanja, kjer imam svoje pomisleke dobro upravljanje, zato da poskrbimo za medgeneracijsko solidarnost. To je javno dobro. Tega ne smemo zamenjati z drugim stebrom. Drugi stebr mora biti dopolnilna dejavnost, ne pa glavna dejavnost. Medgeneracijska solidarnost je še vedno zelo pomembna. Naloga, vlad, tega ne moremo kar prenesti na zasebni sektor nekaj ovodnih izjav je, ker imamo pomisleke, ampak eh, tudi to bomo seveda poskusili spremeniti s predloge sprememb. Popolno financiranje v vsakem trenutku. Boročevalec je to izbrisal. Razumem, zakaj ste to izbrisali, zaradi čezmenih dejavnosti, ampak to ni glavni cilj za nas. Za nas je pomembno, da so pokojninski skladi vedno v celoti financirani. Ljudje to pričakujejo. Torej, na dolgi rok ljudje nekaj pričakujejo in mi moramo poskrbeti, da se bo to tudi zgodilo. Popolno financiranje v vsakem trenutku je zelo pomembna določba in raje bi videli določbo v zvezi z načrti reševanja, torej kako bodo pokojninski načrti zagotovili ustrezno financiranje. Sami ne bi tega izbrisali. In še nekaj, v 29. členu poročevalec briše zahtevo, da bi upoštevali tveganja v zvezi s strankami. To je še eno tveganje, ki je zelo pomembno na dolgi rok. Zelo zadovoljni smo bili, da je komisija to vključila, nismo pa zadovoljni, da je poročevalec to izbrisal. K temu se bomo še vrnili, kajti to določbo želimo okrepiti, tudi če si pogledamo omejena sredstva. Naprimer, nekateri pokojninski skladi preveč vlagajo v fosilna goriva in zaradi podnebnih ciljev se pojavljajo tveganja. Če se bodo pokojninski skladi preveč vključili v fosilna goriva, potem se lahko pojavijo težave. To je tako imenovan oglični balon in tudi to bi moral biti nek standard ustreznega nadzora. Sami smo za krepitev te določbe in eh, tveganja povezana s podnebjem bi morala ostati vključena. In še na koncu preglednost. Za nas je to ključnega pomena. Upravičenci morajo vedeti, kakšna tveganja se sprejemajo, kakšna sredstva so del njihovega sklada za poklicno pokojninsko zavarovanje. Tu želimo zadeve še ukrepiti, podali bomo svoje predloge sprememb. To je za nas ključnega pomena, če želimo zadeve izboljšati. Veselim se že tesnega sodelovanja z poročevalcem. Prepričam pa sem, da bomo lahko našli neko skupno stališče. Najlepša hvala, zdaj pa postopek catch DI, pet minut kot ponavadi imate za to, gospod Marijas. Najlepša hvala, zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo. Mislim, da je izpostavil veliko pomembnih vidikov. Naj omenim nekaj točk. Prvič, strinjam se, da obstaja neposredna povezava med pokojninami in problematiko nizke rodnosti. In to je nekaj, o čemer moramo razmišljati na evropski ravni. Enako velja tudi za povezavo med pokojninami in brezposlenostjo. Više so pokojnine, manj se uplačuje v pokojninske sklade. In to seveda vodi do težav. Pa še tretja pripomba. Ta zadeva, to kar je omenil poročevalec, ko je dejal, da gre za nacionalno problematiko. Res je, da mora vsaka država članica urejati poslovanje institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje. Govorili so naprimer o javnem pokojninskem sistemu ali pa o poklicnih pokojninskih skladih. Vendar pa v Grčiji situacija trenutno ni taka. To, kar se dogaja na področju poklicnih pokojnin se je nekako že dogovorilo s porazumom 12. julija. Te odločitve nam narekujejo naši upniki. In to skladno z zakonodajnim aktom 43-34 iz leta 2014, s čimer naj bi Grčija prejela pomoč EFSM-a. Da smo pridobili ta sredstva, smo morali oklestiti poklicne pokojnine. Poleg tega so nam naložili tudi dodaten davek za tako imenovane zdravstvene sklade in upravičenci so utrpeli izgubo pri pokojninah zaradi pritiska trojke na Grčijo. Drugo je povezano s samimi pokojninami in z tem aktom 43-46 skozi 2014 in sicer tretjim memorandumom. Vse pokojnine v Grčiji se trenutno zmanjšujejo. In če si to razlagamo v povezavi z visoko brezposelnostjo, to pomeni, da pokojninski skladi zdaj zelo težko preživijo. Ne gre le za uplačila upravičencev, ki se ne upoštevajo več, poleg tega, te pokojnine zdaj preizkuša na osnovi premoženja. Če ima nekdo določeno imete, potem se še bolj zareže v njegovo pokojnino. Na koncu bi torej dobili pokojnino v višini 360 evrov na mesec. In pokojnine že tako ali tako niso bile ne vem kako visoke. 80 odstotkov upokojencev skladno z današnjimi podatki prejme pokojnino nižjo od 700 evrov na mesec in na osnovi tega novega memoranduma, s katerim so se strinjale vse politične stranke v parlamentu, naj bi dobili pokojnine v višini okoli 360 evrov. Gre torej za totalen razpad sistema. In to se ni zgodilo zaradi tega, ker se je Grčija tako odločila, to je šlo proti načelom demokracije. V Siriji bodo v nedeljo volitve, pa so bili že sprejete odločitve za naslednje tri leta. V memorandumu je vse zelo podrobno opisano. Kaj naj Grki storijo? Morali bodo voliti, saj je trojka pravzaprav razpisala volitve in se na to odločiti, katera vlada bo najboljša za izvedbo teh odločitev, ki pa so bile že tako ali tako sprejete. Grki morajo torej le potrditi to odločitev, ki je bila že sprejeta. Najlepša hvala. Tomas Mann, naslednji govornik. Hvala lepa, gospod predsednik Brian. Vsi te hvalijo, tudi sam menim, da je to dobro uravnoteženo poročilo. Videti je, da je uredno mm, imeti takšne razprave. Razmere v državah članicah so različne, zato ne moremo imeti univerzalnega pristopa, upoštevati moramo razlike. To je mogoče videti tudi v tvojem poročilu. Prilagojene rešitve torej. Države članice imajo različne izkušnje, mi smo dobro prebrodili krizo, imeli smo različne rešitve za insolventnost zagotovili smo, da je to dober instrument za varnost. To je dobro in to je bilo očitno tudi v razpravo, ki smo jih imeli. In še nekaj, poskus, da bi zagotovili več varnosti. Če bi imeli zraven zahteve nesolventnost 2, potem bi to vodilo do veliko večjih stroškov in tega ne smemo sprejeti. V različnih državah članicah imamo dobre izkušnje, zadeve so dobro stekle, nesolventnosti dve ne potrebujemo, zato sem vesel, da si sprejel takšen pristop. Sedaj pa skupni trg. Seveda, želimo si imeti čezmejne rešitve, ampak zaenkrat je teh čezmejnih rešitev manj. Ozirati se moramo v prihodnost, ampak zaenkrat še nismo imeli veliko priložnosti za to v zadnjem mandatu sem bil v, Ekon, v odboru Ekon in tudi v odboru za zaposlovanje. Govorili smo o prenosljivosti. Kakšne možnosti imam, da bi seboj vzel te pravice? Našli smo dobro rešitev, ampak eh, po mojem mnenju je najboljša tista, da zahtevamo preglednost. In še definicije rekel si v uvodnih izjavah, da je zelo pomembno reči, da ne gre za ponudnik, ponudnike finančnih storitev, ampak da gre za pokojninske institucije v socialne namene. To je zelo pomembno. Mislim, da bi bilo to dobro, če bi to vključili v člene, ne pa samo v uvodno izjavo. To je zelo pomembno. Prejšnji govorniki so prav to omenjali zanimiv predlog. Namreč te teme so različne, ampak eh, razpravljati moramo drug z drugim in se drug od drugega učiti. Predlagal si skupino na visoki ravni, to je dobro, izmenjati se moramo izkušnje. V zadnjih eh, letih, ko smo obravnavali to temo, sem eh, ugotovil, da veliko ljudi o tem govori, izkušenj pa nima. Izmenjava mnen je zelo dobra, pomembna, Ugotoviti moramo, kaj je delovalo. Če bomo to dosegli s soglasjem, potem bomo v bistvu dosegli vse. Torej, holistična bilanca stanja, tudi to je zelo pomembno. Posvetovanja z EOPO so vodila do 111 vprašanj. To je pravi maraton. Na to sem želel opozoriti. Mislim, da je tudi dobro, da si rekel, da je treba zmanjšati število delegiranih aktov. Komisija si želi imeti delegirane akte zato, da bi zagotovili ustrezne pristope za oceno tveganja. Tega ne potrebujemo, tudi v zvezi s tem imamo jasno stališče. Na koncu pa še nekaj. Nevarnost pokojninskih načrtov je ta, da imajo banke politiko skoraj ničnih obrestnih mer. Nekatera podjetja si želijo popolnoma izstopiti iz tega sistema. To moramo preprečiti. Delodajalci, delojemalci si vsi to želijo. Mislim, da si obe strani tega želita. Dobro je, da imamo takšno poročilo. Če bomo še naprej tako konstruktivno sodelovali kot do sedaj, potem mislim, da bomo imeli dobro poročilo Brojana Hejsa. Hvala. Thank you, Annalise Dots. Hvala, Annalise Dots. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bom ponavljal tega, kar so povedali drugi kolegi. Strinjam se z večino argumentov in podpiram tudi veliko tega, kar je zapisano v poročilu gospoda Hejsa. Moti pa me dejstvo, da imamo predlegan, predlagan zakonodajni akt, za katere ni bila izvedena ocena učinka, zaradi česar je ogroženo tudi načelo subsidijarnosti, kar so povedali drugi kolegi. Veseli me, da se v poročilu omenja kolektivno ocenjevanje strokovnosti odbora za ocenjevanje in to še kako pomembno tudi pri spoštovanju pravila v pokojninskih skladih in odborih, treba je vzpostaviti tudi povezavo z socialnimi partnerji. In eh, kapitalske zahtave, zahteve, ki smo jih imeli prej, smo omaknili v poročilu gospoda Hejsa. Obstajajo pa še nekateri pomisleki glede tega, ali bi bilo mogoče to skozi zadnje vrata ponovno uvesti. Nekateri drugi kolegi so to že omenili. Podpiram večino priporočil gospoda Hejsa, pa tudi to, kar so povedali drugi kolegi. Nečesa pa niste omenili in sicer to, da bi bil sporazuma lahko morda nekoliko manj agresiven do zdaj, še posebej glede ocene učinka. Gospod Hayes je želel črtati preveč preskriptivne določbe in to bi lahko podprla. Vendar pa se v nekaterih držav članicah srečujemo s težavami in sicer, da pokojninski sklade težko ocenjujejo dolgoročne tveganja zaradi okoljskih sprememb, naprimer in zato se moramo osredotočiti na neposredne interese imetnikov zavarovalnih polic. V Združenem kraljestvu 70 največjih institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje priznava, da so okoljske spremembe dolgoročno tveganje za te načrte in le eno od teh podjetij ima to zapisano tudi v investicijski zavarovalni policiji. In tega ni mogoče upoštevati vsak dan ravno zaradi teh eh, regulativnih ovir. Morda bi bilo to bolje reševati na nacionalni ravni, vendar moramo tudi pazljivo razmisliti o tej problematiki. In eh, to lahko mislimo tudi v kontekstu nije kapitalskih trgov, razmišljati moramo o tem, kako lahko zagotovimo eh, dolgo ročne investicije, obenem pa poskrbimo tudi za interese tistih, ki so imetniki teh policij, no, od česar so odvisni tudi prihodnosti njihovih družin. Zahvaljujem se poročevalcev in vsem poročevalcem v senci, mislim, da se trudijo v imenu Evropskega parlamenta za to, da bomo odbili na koncu dober zakonodajni akt. Hvala. Thank you. Now... Najlepša hvala. Zdaj pa še nekaj sklepnih besed poročevalca. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem eh, kolegom in kolegicam, ki so prispevali k tej razpravi. Prav tako se zahvaljujem sekretariatu Ekona za strokovno pomoč do zdaj. To res cenim. Zahvaljujem se tudi svojemu osebju. Veselim se našega dialoga v naslednjih nekaj mesecih. Mislim, da se pri številnih vprašanjih strinjamo, vendar pa si moramo podrobno ogledati nekaj točk, kjer se naše stališče razhajajo in te razprave se res veselim. Tomas Manj je povedal nekaj zelo zanimivega in pomembnega, ko je povedal, da imamo različne sisteme v vsaki državi članici Evropske unije in celotni koncept institucije za poklicne pokojninske zavarovanje je spisano oziroma se uporablja v majhnem številu držav članici. In kot je Tomas upravičeno povedal, mislim, da imamo tiste države članice, ki imamo take pokojninske sklade, tudi obveznost, da drugim državam sporočimo, da lahko tukaj nekaj storimo, da lahko nekaj spremenimo in da bi morali na koncu vsi nekaj storiti tudi za zaščito svoje družine in tako dalje. Za vse tu je zelo pomembno, da na koncu ne bomo si nakopali še več stroškov za upravičence, za upokojence, za pokojninske načrte in države članice. To bi bilo absurdno. Na nek način skušamo spodbojati vedno več evropskih državljanov, da bodo vrčevali za prihodnost in da se bodo zagotovili več stabilnost sebi in svojim družinam. In ne moramo imeti dodatnih stroškov v tem procesu. Zelo pomembno je, da se torej sporozumemo glede tega in da to jasno izpostavimo na začetku. Nova evropska delovna sila trenutno. 40 odstotkov vseh delavcev Evropske unije potuje preko meja znotraj Evropske unije in preživijo več let v eni državi, potem se preselijo v drugo državo, Zato je pomembno, da imamo ustrezen sistem za njih. Tako da, ko pridobivajo pravice, ko potujejo, bo vsem jasno, da se te pravice morajo spoštovati. Mislim, da se bodo stvari radikalno še povečevale in če bomo govorili o bolj mobilni evropski delovni sili, se bo tudi ta pojav okrepil. Zato je po mojem mnenju logično, da imamo čezmejne institucije. Da, število iz 2004 je bilo razočaranje. 85 v celoti. Če si pogledate te čezmejne institucije, so to številne multinacionalke in kaj to govori glede evropskih podjetij. Številne druge podjetja bi si želijo čezmejne institucije, če ne bi bilo regulativnih omejitev, ki so bile vzpostavljene. To je smiselno z vidika stroškov, z vidika delovanja podjetij, pa tudi z vidika zaposlenih, da imamo take čezmejne institucije. Potrebujemo upravitelje in strinjam se tudi z kolegi, ki pravijo, da moramo to storiti na tak način, da bomo spodbudili, ne pa zmanjšali ulogo in pomen domačih institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje in da bomo na nek način tako spregledali vse to, kar so dosegli. Na tem moramo delati. Splošno gledano ne podpiram delegiranih aktov, mislim, da ko sprememo zakonodajni akt in smo jasni glede tega, jasni tudi glede stališča Evropskega parlamenta, Mislim, da mora vsi enostavno to zakonodajo spoštovati in jo izvajati. Ni dobra zakonodajna praksa, da prelagamo veliko odgovornosti na druge organe, ki mora na to prevzemeti to odgovornost. Zelo pomembno je, da pojasnimo, kaj smo si zamislili kot eh, zakonodajalci, ko smo to zapisovali. Bil sem tudi eh, poslanec eh, doma, tako kot številni drugi poslanci in mislim, da je postopkovno dobro, da uskladimo besedila in da preverimo, kaj bo delovalo in kaj ne bo delovalo. In če bomo lahko imeli čezmejni trg, ki bo deloval usklajeno z domačimi institucijami za poklicno pokojninsko zavarovanje, toliko bolje. Zato moramo torej uskladiti in ukrepiti to zakonodajo. Za zaključek moramo delati skupaj, sodelovati, imamo tesno časovnico za razprave, vendar pa je najpomembnejše to, da imam določeno gotovost. Gotovost je bistvenega pomena pri investiciji. Ljudje ne bodo investirali v pokojnine, ne bodo v to ulagali svojih plač, če ne bomo zagotovili določene gotovosti. In ta zakonodaja mislim, da nam ravno to zagotavlja. Hvala. Hvala poročevalcu, tudi vsem eh, kolegicam in kolegom, ki so prispevali k tej dobri in koristni razpravi. Časovnica je naslednja časovni rok za predloge sprememb je 1. oktober opovdne. O predlogi sprememb smo govorili 9. in 10. novembra. 1. decembra bomo glasovali na ikonu in potem na plenarnem zasedanju januarja predvidoma. Dobro, minuto časa si bomo vzeli, zato da bomo počakali na gospoda Dombrovskisa, ki je verjetno že na poti. Vmes pa lepo pozdravljam Pjera Moskoviče. Naše novo pravilo glede časovne razporeditve nam omogoča to, da sedaj privoščimo eno minuto. Gospod predsedujoči, čeprav cenimo, da se držite časovnega razporeda, razporeda, vsekakor podpiramo to, da nas držite na vajetih in da um, ima res vsak pet minut za govor. So, dear colleagues, we welcome... Spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljamo podpredsednika Dombrovskisa in pa komisarja Moskovičeve. Lepo vaju pozdravljam, da ste se odrežila te izmenjave mnen o izvajanju poročila petih predsednikov. Prejšnji teden je bil sklican predsednik neuradni ekofin, kjer so se intenzivno ukvarjali s to temo. In seveda sta bila oba, tako Dombrovski kot eh, Moskoviči, tam prisotna, sta predstavila svoje stališča. Vemo, da je tudi predsednik eh, Juncker v svojem govoru o stanju Unije pred plenarnim zasedanjem povedal, da naj bi začel s hitrim izvajanjem prve faze poročila in sicer tako, da je predstavil zakonodajne predloge. To smo toplo pozdravili. Tudi sam sem se udeležil razprav na ICOFINu. Zato mislim, da je zdaj pravi čas za to razpravo, ne samo zato, ker je Evropski parlament sodeloval pri oblikovanju poročila petih predsednikov, ampak tudi zato, ker je parlament pred poletnimi počitnicami prijel svoje poročilo, poročilo Beres. In imamo zelo jasno, močno stališče Evropske parlamenta glede tega, da moramo hitro ukrepati, tako da bomo zagotovili boljšo ekonomsko in monetarno unijo. Prejšnji teden smo imeli torej zelo koristno razpravo v Luksemburgu. ni le Evropski parlament podaril potrebe potem, da se začne izvajati obstoječa zakonodaja, tudi za začetkom izvajanja ukrepov iz prve faze, kar je bilo napovedano tudi v Junkerjevem govoru, ampak smo podarili tudi potrebo potem, da se zagotovi doslednost pri izvajanju prve faze, tega sklopa ukrepov, pa tudi nekaterih drugih bolj ambicioznih ukrepov. Potrebujemo torej doslednost pri izvajanju. In veseli me, da nihče ni nasprotoval temu, kar je za Evropski parlament zelo pomembno, da poglobljevanje je mu bistveno za institucionalni okvir in osnova za parlamentarno legitimnost pri upravljanju EMU je ravno Evropski parlament. Kot je povedal predsednik Juncker, gre za parlament evra in parlament, ki se je pripravljen pogajati z nacionalnimi parlamenti, to bomo storili popovdne mimo grede, vendar pa to ni povezano z načelom, da je treba legitimno zagotoviti na stopni parlamenta sprejemanja odločitev in izvajanja ukrepov. Pogovarjali smo se torej prejšnji teden o številnih različnih vprašanjih, to je navedeno tudi v poročilu petih predsednikov, v poročilu Prevonš Beres in mislim, da je zdaj za nas to dobra priložnost, da se o tem pogovorimo z Valisom Dombrovskisom in Perom Moskovičem. Oba bosta dobila pet minut za predstavitev potem pa bomo imeli po pet minut za vprašanja in odgovore. Valdis, ti začneš, izvolim. Spoštovani predsednik, spoštovani člani odbora EKON, najprej bi se zahvalil za priložnost za izmenjavo mnen o poglobitvi Evropske in monetarne unije. Kot veste, je bilo poročilo petih predsednikov predstavljeno pred nekaj meseci. Poudarjene so bile številne pomembne zamisli, kakšno bo usmeritev dela. In na Evropski komisiji se zdaj osredotočamo na spremljanje in izvajanje poročila petih predsednikov s konkretnimi predlogi. V poročilu predlagamo, da nadaljujemo z delom v dveh fazah. Prva faza naj bi trajala predvidoma do maja 2017. Osredotočili naj bi se na to, kaj lahko storimo takoj, zdaj, brez spreminjanja pogodbe. Gre za poglabljanje z delovanjem, temu tako pravimo. Potem pa še druga faza. Ogledali naj bi si bolj poglobljeno strukturo EMU kot unije valute, zato da gotovimo, katere povezave manjkajo, katere vrzeli treba zapolniti, zato da lahko okrepimo ekonomsko in monetarno unijo. Kot predsednik Evropske komisije je gospod Juncker v svojem govoru na stanju v Uniji je povedal, da moramo začeti z ukrepanjem takoj za izvajanjem prvih pobud že pred začetkom novega cikla Evropske semestra. Prisluhnili smo že stališču sveta med neuradnim ekofinom prejšnji vikend. Zdaj pa imamo tudi priložnost prisluhniti stališču Evropskega parlamenta. In Evropski parlament je že sprejel dve poročili na tem področju, prej bomo še brez o gospodarskem upravljanju, potem pa še drugo poročilo o Evropskem semestru. Obe poročili pomenita pomemben prispevek v tem smislu. Kaj so konkretna priporočila, na katerih trenutno delamo in kako bomo izvajali priporočila. Izporočila petih presečkov. Najprej izboljšanje gospodarskega upravljanja oziroma okvira za gospodarsko upravljanje. Tukaj smo že uvedli določene spremembe Evropski semestr letos, da nekako izostrimo fokus osredotočenost, da izboljšamo sodelovanje z socialnimi partnerji, z evropskimi deležniki, da izboljšamo tudi poročanje in pa uporabo najboljših praks, ter da s tem ukrepimo socialno razsežnost. S tem delom nameravamo nadaljevati tudi v naslednjem evropskem semestru, zato da se bomo še bolj osredotočili in da bomo integrirali evroobmoče z nacionalno razsežnostjo gospodarske delovanja. Drugič, če govorimo o makroekonomskem upravljanju, nameravamo uporabiti postopek za odpravljanje makroekonomskih neravnovesij bolj učinkovito. tako je zapisano tudi v poročilu petih predsednikov, ta postopek je v veljavi, vendar pa se ga trenutno še ni uporabljalo. In eno od področji, ki je izpostavljeno v poročilu petih predsednikov, je tudi potreba potem, da se okrepi konkurenčnost, da se zagotovi trajnostno gospodarsko rast in da se oblikuje oziroma zagotovi tudi položaje Evrope v globalnem gospodarstvu prihodnosti ustvariti moramo torej, sistem nacionalnih organov za konkurenčnost, spremljati moramo plače in konkurenčnost, obenem pa tudi nekatere dejavnike, ki niso vezane na konkurenčnost. Tretjič, še posebej se moramo sredotočiti, kot sem povedal, na socialno razsežnost, okrepiti moramo uporabo kazalnikov za zaposlovanje in socialnih kazalnikov, okrepiti pa moramo tudi sodelovanje z socialnimi partnerji. Obenem pa si ogledujemo tudi predlog iz poročila petih predsednikov, da ustvarimo oziroma ustanovimo svetovalni fiskalni odbor na evropski ravni, ki bo prispeval k razpravi o fiskalni politiki. Ta odbor mora biti neodvisen in se mora zanašati na evropske standarde, pa tudi na dosledno izvajanje pravil v vseh državah članicah. tudi vloga glavnega evropskega gospodarskega analitika bi bila lahko okrepljena z umestitvijo v kontekst priprave teh zamisel za to fiskalno unijo. Potem pa še bančna unija. Tukaj poteka veliko dela, nekaterih pomembnih osebinskih elementov pa še vedno nimamo. Najprej se moramo osredotočiti na izvajanje že dogovorenega, gre naprimer za prenos v nacionalne zakonodaje BRLD, potem pa tudi financiranje sklada za sanacijo bank, potem pa še schema zavarovalnice, to ne bi se izvajalo v dvofaznem postopku prva faza pomeni okrepitev schem za nacionalne depozite, potem pa naj bi v drugi fazi to obravnavali tudi na evropski ravni. Prav tako želimo okrepiti demokratično kredibilnost, legitimnost in delovanje institucij nasploh. Nameravamo oblikovati tudi zakonodajni predlog glede zunan eh, je predstavitve evromoča, še posebej v razmerju do IMF. S tem nameravamo pa okrepiti tudi ulogo Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov in socialnih partnerjev pri makrogospodarskem upravljanju in eh, makroekonomskem spremenju odločitev. In eh, tukaj lahko dosežemo tudi specifičen napredek pri evropskem semestru. Naj podam nekaj primerov. V poročilu pozivamo Evropski parlament, da naj organizira plenarne razprave o letnem poročilu rasti, prejem to odobrimo na Evropski komisiji in potem bomo lahko razmišljali tudi o tem, kako bi lahko prilagodili eh, socialni dialog in eh, zanimajo me tudi vaše zamisli glede te točke. Pa še nekaj bi želel povedati o drugi fazi trenutno ustanavljamo strokovno skupino za delo v drugi fazi, kjer bo do stvari potekale bolj poglobljeno, ogledovali se bomo strukturo EMU. Evropska komisija naj bi pripravila tudi belo knjigo glede druge faze do leta 2017. S tem bom zaključil, se upravičujem, da sem prekoračil čas. Najlepša hvala. Zdaj pa Pierre Moskovič. Gospod predsednik, dame in gospodje poslanke in poslanci, najlepša hvala za vaše povabilo. Vedno sem z veseljem spremal taka povabila z vaše strani. Tukaj smo seveda tudi, da povemo nekaj o tem, kako smo vodili naša posvetovanja. Uh, naša širša razmišljanja in tu so opravili tudi določene administrativne posege, tako imenovani MEPIG in vse to, kar je del sedanje eh, politike. Razpravljali smo o različnih možnostih, tudi eh, glede ekofina ste najbrž že nekaj slišali, kaj se je dogajalo v prejšnjem tednu. Eh, tu je šlo pač za ta osnovna vprašanja, na katerih stalno delujemo tokrat eh, se trudimo približati se ljudem, državljanom Evropske unije, eh, še zlasti gre tukaj za razlisek o tem, kako naj ljudje sprejmejo evro kot eh, svojo valuto v teh kriznih časih, ko mnogi menijo, da ta Evropa izgublja tako na svoji demokratični vrednosti, kot na vrednosti svoje valute. Zanimivo pri tem pa je pogledati dejanski uh, kontekst zadev. Uh, sedaj pa se nahajamo praktično pred obveznostmi, ki od nas terjajo pomembne uh, politične odločitve imamo. Eh, nove predloge v dveh fazah, kako spostaviti boljšo zgradbo, boljšo strukturo naših prizadevanj za obnovitev gospodarske rasti z roko v roki, solidarnostjo in demokracijo v Evropi. Sam sem se k temu tudi osebno zavezal in eh, dejstvo je, da moramo delovati tako, da ne bomo zaradi dreves izgubili pogleda na gost. In najbolje je razmisliti o tem, katera je najboljša pot za prvo eh, fazo. Kot rečeno, najprej je treba preizkusiti tudi našo pripravljenost za dejansko solidarnost in za napredovanje v tej smeri. Zato je seveda potreben političen eh, konc konsenz in to nikakor ni zanemarljivo. Eh, v vsakem primeru pa je pomembno tudi vzpostaviti bančno unijo in to je tudi pomemben zidak v evropski stavbi. Eh, ne smemo pa si zastaviti previsokih ciljev v tej prvi fazi. Treba razmisliti najbrž o tem, kateri so tisti pomembni organi, kateri so pomembne funkcije, ki morajo prispevati svoj delež eh, k oživitvi eh, trga, k obnovitvi večjih proizvodnih zmogljivosti, kar bo seveda vplivalo tudi na eh, socialne razsežnosti. Tu moramo izkazati veliko pragmatičnost in ni vedno res, da je ena velikost dobra za vse, ni vedno najbolje predlagati enotni model, vendar ima tudi ta lahko svoje prednosti. Pri komisiji se zato razmišlja tudi na eh, različnih eh, forumih v okviru pristojnosti oblasti, tako držav članic kot obstoječih organov in strokovnih služb. Treba pa je spoštovati tudi ulogo komisije in obstoječa pravila ter dejansko porazdelitev odgovornosti in pristojnosti. Potrebujemo dolgoročno koherentnost, sicer ne bomo mogli preiti v drugo fazo. Nikakor ne gre zanemariti evropske razsežnosti, sem sicer za neodvisni organ, ki pa bo deloval oziroma sodeloval tesno s komisijo, ki bo na nek način pridružen eh, komisiji v njenih eh, prizadevanjih eh, in to seveda je treba vse razumeti v duhu evropskega semestra. Potreben pa je tudi konsenz, ki ga je treba doseči pri ekofinu, sicer bo ne mogoče sprejemati kakršne koli odločitve strateškega eh, pomena. Ne moramo se vedno pogovarjati zgolj na čustveni osnovi. Še besedo bi povedal morda o drugi fazi. Druga faza bo pomenila dejansko poglobitev vseh naših prizadevanj za več solidarnosti in več demokracije. To bodo torej najbolj očitni rezultati naših prizadevanj, zato bo eh, pomenilo, da se že vnaprej zavedamo, da bo v tej fazi eh, potrebno reševati tudi bolj občutljiva vprašanja. In zato je treba o tem eh, razmišljati že sedaj, v tej jeseni že začeti pripravljati uh, pripravljalne predhodne korake, voditi odprte razprave, izmenjavati si uh, ideje, zamisli. Sedaj že potekajo določene razprave, dobivamo zamisli iz različnih koncev Evrope in gre tudi za vprašanja poglobitve demokratičnega odločanja. Vsekako pa bo treba eh, sprejeti odločne ukrepe zelo kmalo, ker res ni več časa za odlašanje. vsekakor želim eh, podariti, da je treba najprej uporabiti že obstoječe zmogljivosti in mehanizme. Parlament pa ima pri tem odločilno vlogo, ker lahko bistveno prispeva k oblikovanju naše skupne vizije in eh, zato mislim, da bo tudi Evropski parlament uh, podal pomembne, pozitivne politične vzvode, ki bodo tudi služili v prihodnje pri izmenjavi mnen in skupnem delu. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo poslankam in poslancem, najprej gospod Markus Ferber. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod podpredsednik, gospod komisar. V poročilu Beres smo navedli, da moramo uh, okrepiti gospodarsko in monetarno unijo in da moramo poskrbeti za trdoživost. Ko berem to poročilo, imam občutek, da ne gre za mm, odpornost in za odpravljanje tvegan, ampak za združevanje tvegan. Mislim, da ne bo dobro, če bi tvegane preprosto dvignili na novo raven in potem upali, da bodo zadeve laže. Konkretno, ali gre za to, da bomo odkrivali nova merila za ocenjevanje proračunu ali pa se ne bi morda sedaj posvetili temu, o čemer smo se že dogovorili, namreč, da bi bilo mogoče še vedno odločati v državah članicah, ne pa da odločajo finančni trgi o tem, koliko je sposobna neka država članica. To je vodilo v krizo v Grčiji in še tretji stebr bančne unije. Pred enim letom smo sprejeli zakonodajo, ki predvideva, da bi v sredini leta 2019, ne, v sredini 2015, imeli pregled, kako daleč so se razvili nacionalni sistemi in eh, na osnovi tega bi potem zadeve razvijali naprej. Nekaj se je spremenilo, časovnico smo tako spremenili, da bomo že leta 2015 o tem govorili. Tudi tukaj mislim, da ne gre za izogibanje tveganjem, ampak za združevanje tvegan. Zato, po mojem mnenju in po mnenju moje skupine, to ne bo mm, pripeljalo do cilja. In še evropski semester, mislim, da moramo tukaj bolje sodelovati. Evropski parlament. Predsednik prekinja. Žal smo s časom omejeni na dve minuti. So, Valdis. Valdis. No, hvala za ta vprašanja, ki jih je bilo kar nekaj. Morda najprej odgovorim na vprašanje gospodarske konkurenčnosti. Potrebujemo nekaj od tega, kar so navedli tudi predsedniki v svojem poročilu petih predsednikov. Potrebujemo tudi boljši davčni nadzor, ki pa ga je treba zastaviti v širši okvir gospodarske konkurenčnosti. Tu si moramo biti na jasnem in eh, v to smer je zastavljenih kar nekaj prizadevanj in eh, mislim, da gremo v pravo smer. Nasplošno bi dejal, da je to poročilo petih predsednikov eh, ob predlogu komisije za nadaljne izvajanje teh ukrepov dovolj uravnoteženo, govorimo o eh, delitvi bremen in tvegan, seveda se omenja tudi eh, suverenost, pa vendarle ob enakem upoštevanju vseh pravil. Bistveno je, da vse države upoštevajo ista pravila. Mislim, da se je možno gibati hkrati in usporedno vse te naštete eh, Eh, smeri. To izhaja tudi iz poročila petih predsednikov. Potem glede evropskega zavarovanja depozitov. Eh, iz poročila izhajajo tudi dogovori med svetom in tem parlamentom. Eh, tu gre seveda za širše dogovore, ki so bili doseženi tudi med predsedniki Eh, držav članic eh, pri svetu, pa tudi za rezultate razprav eh, v tem parlamentu. Tudi bančna unija se omenja v poročilu petih predsednikov, ki predlaga tudi nekaj konkretnih ukrepov v dveh fazah. Tu seveda lahko pričakujemo tudi nekatere politične težave. Hvala. Uh, now... Hvala tudi vam. Naslednja govornica je gospa Pervonš Perez. Najprej uh, naj povem, da si lahko delita čas, ki je na voljo tudi s Pierom. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, ker ste prišli k nam. Uh, hvala za ta pozetek eh, poročila sporočila petih predsednikov. Eh, hvala, ker ste se eh, omejili samo na, ta, na to poročilo, čeprav eh, moram reči, da je imel tudi ta parlament pomembno vlogo in je tudi oblikoval številna mnenja, ki bi jih lahko tudi vi povzeli v svojem izvajanju. Zdaj ne gre samo za to, da sledimo poročilu petih predsednikov. Gre za to, ali smo dejansko dovolj angažirani na področju te tako imenovane eh, monetarne unije, ali res delujemo v duhu eh, tega, kar si želijo od nas naši državljani. Namreč, ko poslušam vse te predloge, o kateri govorite, vidim, da se bo spet oblikoval nek novi odbor ali da bo spet eh, obstajal eh, nek nov forum, nova institucija za reševanje teh istih problemov, ki jih poznamo že vsi. Potem govorimo o dveh fazah, eh, recimo. Prva faza, ki bo tako rekoč palica in druga, ki bo tisti korenček, ki naj nam migota pred nosom. Uh, In eh, ne vem, ali je to dovolj, da razmišljamo na ta način. Treba razmišljati širše tudi poročilo tega parlamenta vsebuje pomembne predloge. Med njimi je še zlasti pomemben predlog, ki govori o evropskem območju. In tukaj eh, že v tem eh, odboru smo o tem že veliko razpravljali, o tem, govorili smo, ne le v tem odboru, tem, da je treba razmišljati o evrskem območju širše, eh, ga povezati z drugo problematiko, da je treba razmišljati o zmogljivosti držav članic za to, da se spopadajo s tekočo krizo in potem še zadnja beseda o zavarovanju depozitov. Predsednik eh, prekinja govornico. Pierre? No, samo po sebi je jasno, eh, ne vem, se opravičujem, če nisem dovolj tega podaril, eh, gospa Pervonš Perez. Mislim, da je vsem jasno, koliko je prispeval parlament temu, ampak tukaj smo se osredotočili pač na poročilo petih predsednikov v danem kontekstu te točke dnevnega reda. Se pa vsekakor strinjam z vami v zvezi s tem, kar ste povedali. Bilo bi popolnoma napačno, če bi prvo fazo razumeli samo kot palico in eh, drugo fazo kot korenček. Treba je seveda vse to upoštevati tudi eh, v okvirih eh, določene discipline delovanja in eh, mislim, da sem ravno zaradi tega povdaril, da je treba za razpravo o drugi fazi začeti že sedaj. Jasno pa je tudi, da imajo države članice različne pristope, da je v nekaterih to še zlasti pomembno, ker so v predvolilnem obdobju in podobno. In eh, debate o evrskem območju so povsod prisotne in zelo pomembne. Eh, vse to ima tudi proračunske posledice eh, in zato mora ta odbor tudi jasno ohraniti svojo usmerjenost k sodelovanju z obstoječimi institucijami. Naj vam zagotovim, da nismo usmerjeni samo v ustvarjanje nekih novih odborov in funkcij, eh, želimo pa si več konkretnega nadzora, s tem pa je povezano tudi zavarovanje depozitov. Vsi imate izkušnje s tem, spominjate se tudi odločitev, ki smo jih sprejemali v tej smeri. Hvala lepa, še minuta je ostala, če bi se še kdo oglasil. Bert Luke. Moskv Hvala lepa, gospod eh, Moskovisi. Imamo vprašanje za vas. V intervjujih ste govorili o nekem evropskem finančnem ministrstvu, da bi imeli torej finančnega ministra, ki bi upravljal z evropskim proračunom. V Angliji je bil nekoč nek kralj, ki mm, so ga poznali pod imenom kralj brez zemlje. No, jaz pa mislim, da ne bi smeli imeti finančnega ministra brez denarja. Če bi imeli finančno ministrstvo, me zanima, iz katerih finančnih virov bi črpal svoj proračun. Zanima me, ali načrtujete krčenja evropskih proračunov. Če da, me zanima, koga boste obremenili, zanima me kako bi ta minister naj opravljal svoje naloge, ali pa boste imeli lasna sredstva in če boste imeli lasna sredstva, me zanima, do kolikšne mere boste opremljeni s temi finančnimi sredstvi. Macron je prav tako podal predlog, namreč, da bi EU postala velika transferna unija. Podaril je besedo velika Kam ste to podprli? Zanima me, koliko naj bi teh transferjev bilo v posameznih državah. Je to naloga Evropskega finančnega ministrstva? Hvala. Thank you. Hvala lepa, gospod Moskoviti. No, kot sem že povedal, čas je za razpravo. Ta razprava pa bo omogočilo vsem, da se izrazijo. Veliko glasov je treba slišati v tej fazi in to različi in v vsakem primeru uh, je logično, da lahko tudi komisar, ki je zadužen za to področje, pove svoje mnenje. Uh, kot sem že povedal, veliko razmišljamo ravno sedaj o evrskem območju, tudi o proračunskih vidikih, o finančni moči. Veliko je odprtih vprašanj in nisem podal dokončnega mnenja o vsem tem. Ne moremo reči, ali je bolj pomembna stabilizacija ali konsens ali eh, drugi finančni eh, vidiki eh, vprašanja virov eh, lastih sredstev in tako naprej. Je pa to predvsem vprašanje odgovornosti in tudi vprašanje eh, pristojbin oziroma eh, določenih eh, obdavčitev finančnih transakcij je tudi še vedno odprto. Vsi pa si prizadevamo, da bi bili čim učinkovitejši, kako naj poteka predsedovanje evropskemu območju, tudi to je vprašanje, ali naj bo to fiksno, v kakšnih intervalih naj bi prihajalo do menjav in podobno. E, gre pa v vsakem primeru za zelo pomembna vprašanja. E, upravljanja to smo še zlasti e, dobro ugotavljali ravno v pogojih sedanje krize. In predstavljam si, da ste tukaj tudi med vami številni z različnimi mnenji, ampak ravno zato pozdravljamo to eh, razpravo. V prvi fazi bo seveda odpirala več vprašanj kot odgovorov. Niste odgovorili na moje vprašanje. Ne spoštujete parlamenta. Vprašal sem vas, koliko boste preporazdelili sredstva. Tega sloh niste omenjali. Uh, še vedno vas spoštujem in sem odgovoril na uh, vaše vprašanje, s tem, ko sem povedal, da v tej fazi je več vprašanj kot odgovorov. Uh, Najlepša hvala. Še nekaj časa imam. Potem pa vprašanje za gospoda Dombrovskisa. Kaj pa vi menite o tem? Razumeli smo vprašanje. Well, uh, this, uh... No, v tej razpravi se osredotočamo na izvajanje zadev, ki izhajajo iz poročila petih predsednikov. Seveda pa je veliko držav članic tudi podalo svoje predloge in sedaj smo pripravljeni razpravljati o vseh teh eh, predlogih. Eh, se pogovoriti konkretno z državami članicami in potem iz tega oblikovati uravnotežen predlog. Seveda pa je tudi eh, gospod Juncker eh, spregovoril o teh zadevah na plenarnem zasedanju in o tem bo še govoril. Mihaj Tolar. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Dombrovski, gospod Moskovici. gospod Juncker je nekaj omenil in sicer, kar zadeva poenostavitev gospodarskega okolja v zvezi z gospodarskim upravljanjem. Napovedal je, da bo šesterček, tudi kar zadeva pakt za stabilnost, del prenove. Zanima me, v okviru prožnosti ali nameravate te načrte dejansko kodificirati. Sklepe parlamenta poznate, vedno znova zahtevamo, da se oblikuje formalni okvir za pravo nesolventnosti za države. Za evroobmočja ali za države članice bi morali imeti neko pravilo, v smislu prava nesolventnosti za države. Kaj menite o tem? Thank you. Vali pa kdo bo odgovoril na to, sodomorski? No prav. V osnovi sta to dve vprašanje. Prvo o šestečku in potem o dvojčku. Potrebujemo pa tudi srednje smernice za delovanje. Sedaj pa se osredotočamo na izboljšanje makroekonomskega upravljanja v Evropski uniji in tudi na izvajanje šesterčka in dojčka. To je torej tisto, kar imamo sedaj na dnevnem redu in iz tega namramo oblikovati konkretne predloge v naslednjih tednih in mesecih. Glede ponovnega pregleda šesterčka in dvojčka je eno od poglavitnih vprašanj, ugotoviti dejanske potrebe po konkretnih zakonodajnih pregledih in morebitnih spremembah, morali pa bi se seveda osredotočiti na ciljni pregled tistih področji, ki jih je treba na novo predelati. Potem eh, sporočilo o fleksibilnosti, ki ste ga omenili. To fleksibilnost je seveda treba eh, razumeti v okvirih obstoječih eh, pravil, to pa izhaja tudi iz poročila samega, sicer sploh ne bi govorili o šestečku in dvojčku. Potem je tu še vprašanje o zakonodaji na področju javnega dolga in tudi vprašanja bančne unije so povezana s tem. Medtem ko smo pripravljali vse te predloge, smo se konkretno spraševali, kaj je možno storiti, da bi okrepili nadzor nad bančnim sektorjem, kako morda preoblikovati pravila in tudi kako uporabljati eh, sklade, ki jih imamo na voljo v zvezi s tem. Vprašanje različnih pravil pa je prizadeva pogosto tudi diskrecijske eh, pravice, potem se postavljajo tu še vprašanja enotnega pravilnika oziroma enotnih pravil za vse. Nekateri menijo, da to ni povsod izvedljivo, pričakujemo še nekaj novih eh, predlogov. Vendar o tem sedaj razmišljamo kot rečeno v kontekstu krepitve pravil, ki se nanašajo na makro področje. Še pod vprašanje. Kdaj boste pripravili predlog v tej smeri? Is, uh... To je vsekakor vprašanje spremem pogodbe. In zaradi tega moramo te zadeve gledati v tem kontekstu. Tudi v skladu s poročilom petih predsednikov vidimo, da gre, bo to bolj sodilo v drugo fazo. Komisija pa bo predlagala svoj predlog v ustreznem času. Dimitris Papadimulis. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Moskovici če primerjate realnost v evropskem območju in potem predloge komisije ali pa petih predsednikov, potem lahko rečem, da sem razočaran. Mi imamo zelo visoko brezposelnost, ki je kar stabilna, lahko rečem. Eh, zadolženost, tako javna kot zasebna, narašča, neenakost je vedno večja. Eh, in sicer neenakost eh, tako na nacionalni ravni kot med državami članicami. Vi pa govorite, da je potrebno več solidarnosti in več demokracije. Če naj bi to pomenilo karkoli, potem bi morali vsi biti za Eh, metodo, ki jo predlaga skupnost, torej to, kar eh, poče evrska skupina, komisija je videti, da je stalno pri strani, parlament pa kot da ne bi obstajal, s tem mislim Evropski parlament. In govorimo o transferih, o prenosu denarja in če je gospod Dobrovski sprej to povedal tako, kot sem jaz razumel, potem niti vnaprej ne vemo, kakšna naj bo ta arhitektura eh, evropskega območja v prihodnje. Sploh ne vemo, ali so potrebne spremembe ali ne in kakšne. In potem imamo neka preveč eh, utesnjena, utesujoča pravila, včasih se vidi, kot da se pomikamo vzvratno. Vse se samo prelaga in vse naj bi bilo na nek način odvisno od tega, kaj se bo zgodilo z Grčijo. Vendar, če razmišljam takole, če je evrsko območje, recimo neke vrste drugače območje, Deutschmark, kako mislite delovati vnaprej? Boste odgovorili, da uh, hvala. Eh, po mojem je druga faza nedvomno odločilna, zato sem ravno rekel, da moramo že sedaj uh, razmišljati o drugi fazi, ker ne moremo ločeno razmišljati o eni in drugi. In zato sem povedal to, kar sem povedal tudi gospe Perez, ker moramo delovati strnjeno in usmerjeno, kar ne pomeni, da je treba ustanavljati vedno nove organe in funkcije, ker s tem ne bomo lažje rešili obstoječih problemov. Eh, mislim, da bi morali v prvi fazi pragmatično uporabiti sredstva in vire, ki so nam na voljo in poskušati storiti vse, kar lahko, ne da bi spreminjali pogodbo. Če pa bo eh, pogodbo nujno spreminjati, potem tega ne moremo naprej izključiti. Gre tudi za to, kako bomo zastavili svojo ambicioznost. Je pa v vsakem primeru res to, kar ste rekli da se mora komisija odzvati na zahteve in pričakovanja naših državljanov. Zato moramo vzpostaviti učinkovite politike, ki se bodo spopadale z dejanskim stanjem, vendar pri tem poudariti demokratično razsežnost. zaenkrat eh, govorimo o ukrepih, ki še niso pokazali svojih rezultatov. Največ, kar lahko rečemo, da so proračunsko neutralni, ampak tu moramo preseči in priti do faze konkretnih naložb, investicij. Gospod Dombrovskis. No, menim, da je bilo vprašanje veliko širše, vendar. Eh, Če pogledamo delo komisije in eh, letošnji evropski semestr, vidite, da smo usmerjeni zagotavljanju večje gospodarske rasti in ustvarjanju delovnih eh, mest. To so prednostne naloge našega evropskega semestra, spodbujanje naložb, spodbujanje konkurenčnosti, tudi krepitev politike nadzora in spremljanja konkretnih Dogan, kot vidite, je tu veliko naporov za eh, krepitev gospodarske moči, krepitev evrskega območja in to bomo tudi nadaljevali. Hvala lepa, Filip Lamrc. Da, hvala lepa, gospod predsednik. Pošteno rečeno, ko vas poslušam, ne čutim nikakršne. Eh, nuje, da bi reševali evro eh, in da bi nadaljevali s projektom evropskih integracij. To ni vedeti, da gre za nujno potrebne ukrepe. Že prejšnji teden smo govorili o tem, da je treba biti bolj konkreten, da je treba nujno eh, sprejemati ukrepe, ki so zares nujno potrebni, naprimer za reševanje begunske krize. In potem, ko govorimo o solidarnosti, če vidimo to na primeru beguncev, potem lahko rečemo, da je evro že preklet. Vi sicer govorite o bančni uniji in tako naprej, ampak ničesar ne slišimo o finančni solidarnosti v javnem sektorju in zanima me, ali bi eh, raje imeli eh, proračun evrskega območja ali bi raje usmerili več energije v skupno evropsko politiko zaposlovanja in kako mislite to eh, rešiti, koliko mislite prispevati k temu. Obstaja pa politična nujnost, ker tisto, kar vidimo sedaj, je, da podpora nadaljni integraciji Evropske unije pravzaprav v Evropi peša. In to je dejstvo. Zato bi se morali teh izzivov lotiti z dvojno eh, naglico. In eh, kako, če govorimo, da se milijone in milijone evrov investira v nova delovna mesta, vsi pa smo revni in brezposobni, to se sprašujejo naši sodržavljani. Mislim, da so prizadevanja komisije dejansko daleč po tem, kar bi potrebovali. Dve vprašanje imam. Glede enakosti, ali vi lahko eh, začete že s tem postopkom izravnave makroekonomskih razlik, tu gre za vedno večjo neenakost, tudi pri eh, stroških dela in na številnih drugih področjih. Predsednik prekinja govornika. Res moramo upoštevati nova pravila, pravi predsednik. Da, hvala lepa. Glede davčne unije. Če pogledate poročilo petih predsednikov, Vidite, da se tam ukvarjajo tudi z vprašanjem davčne unije ter predlagajo tudi eh, davčno eh, funkcijo stabilizacije na področju davkov v evropskem prostoru, torej v evropskem območju in Evropski uniji. Vendar je ta predlog, ki izhaja iz poročila petih predsednikov, predviden šele v drugi fazi, ko bo šlo za dejansko odločanje pri oblikovanju nacionalnih proračunov. Potrebujemo torej neke vrste univerzalni stabilizator za evrsko območje in to so predlogi, ki bodo konkretno izoblikovani šele v drugi fazi fazi in to je jasno zapisano v poročilu petih predsednikov. To so torej zadeve, ki jim nameravamo slediti in eh, še enkrat podarjam, da je to šele druga faza. Belo knjigo v zvezi s tem pa bomo predstavili do leta 2017, ker je tukaj za zelo pomembno vprašanje. Davčna unija je vsekakor del tega poročila in tudi ukrepali bomo še nadalje v tej smeri. Če lahko še sam nekaj dodam, tudi eh, mi smo pripravljeni sodelovati pri oblikovanju teh novih kazalnikov in eh, tu potrebujemo predvsem kakovostni input še malo, nekaj glede demokratske odgovornosti. E, Evroskupina je najbolj očiten primer nepreglednosti in nedemokratičnosti. Ne vem, kaj lahko sloh rečete o tem. Ker Evroskupine tako ali tako ni v pogodbi, potem tega nimate nikjer napisanega. Predsednik pravi, to je neformalno telo. No, glede demokratične odgovornosti vsekakor glede tega oblikujemo številne eh, predloge, kako krepiti naše sodelovanje ne le z Evropskim parlamentom, temveč tudi z nacionalnimi parlamenti. To je zelo pomembno za Evropsko unijo. Eh, mi seveda tukaj predstavljamo Evropsko komisijo eh, in lahko pa razpravljamo tudi o tem, kako bi preoblikovali eh, formacije sveta, da bi bile bolj demokratične. Gospod Bol. Eh, hvala, gospod predsednik. Eh, Jean-Claude Juncker nam je zelo lepo naslovil svoje govore in odlične fraze uporabil, konvergenca, kohezija, vse to zelo lepo zveni. Vendar, gospod Dombrovskih, eh, vi ste v tem odboru rekli, da bomo potrebovali spremembe pogodbe, ne da bi povedali kdaj, kako, v kakšnih rokih mislite, da se bo to uh, dogajalo in katere države bodo vključene v to uh, preoblikovanje. In potem vi, gospod Moskoviči, lani v tem parlamentu sem vas vprašal, ali. Uh, Priznate, da obstaja brezposelnost Eh, in eh, revščina eh, na področju celotne Evropske unije, ali priznavate, da to res obstaja, da ljudje v Grčiji umirajo za lakoto? To sem vas vprašal že lani. In če vidimo, kako so se zadeve odvijale naprej, Grče je bila ponižena, tako rekoč kastrirana, Evropska unija je pravzaprav zamrznila v tej fazi, in uh, potem govorimo o nekih eh, šesterčkih in dvojčkih in edino, uh, kar se spomnim, da je bilo s tem naslovom uspešnega, je bil znani reper Tupek in tisti bi je bil res všeč in eh, potem se ne bi poglabljal sedaj še v naslove njegovih najuspešnejših komadov, ker potem bi prišli še do bolj žalostnih zgodb. Zanima me res, kdo bo jokal za nami, ko bo ta Evropska unija enostavno izginila. In sprašujem vas, ali pri vsej tej revščini še vedno ne vidite bistva problema? Hvala lepa. Najprej glede spremembe pogodbe. V tej fazi še nimamo specifičnih predlogov, kdaj točno naj bi se pogodba spreminjala. Tu smo rekli, da bo treba delo razdeliti v dva dela. Prvo, do leta 2017 ugotoviti, kaj vse lahko storimo, ne da bi spreminjali pogodbo, kaj lahko storimo brez sprememb zakonodaje. Potem pa bomo osnovali ekspertno skupino, ki bo oblikovala predloge za ukrepe, ki zadevajo drugo fazo, ki izhaja iz poročila petih predsednikov. Tam bo jasno razvidno, v čem bi morali izvesti predloge sprememb eh, pogodbe, če bodo res potrebni in šele iz tega bo potem razvidno, kakšni roki so v igri in katere države bodo vključene v tem. E, mislim, da tu lahko rečem, da bo to zadevalo vse države članice. E, da spomnim se, gospod Wolf, e, naših izmenjav mnen v preteklosti, nikakor ne ignoriram teh problemov. Zavedam se težav, Eh, glede brezposelnosti, gospodarske stagnacije, pomankanja gospodarske rasti, ampak ne morem reči, da razmišljam o zadevah enako kot vi. E, mislim, da rešitev ni v tem, da razkoljemo Evropo, da jo razmontiramo. E, prav tako mislim, da ni. E, osnovi funkcije Evropske unije, da kastrira države članice, kot ste dejali. Eh, in zato je zelo pomembno, kaj bomo storili eh, z Grčijo. Sedaj se soočamo s hudo begunsko krizo, ki je prizadela celotno Evropsko unijo in kjer ne moremo zadev preprosto zapreti, tako kot bi to najraje videli različne nacionalistične skupine. Sam zagovarjam natančno isto, kar je rekel gospod Juncker pred vami vsemi. Danes ni vprašanje premalo ali preveč Evrope. Popolnoma jasno je, da je še vedno premalo in da je ne moremo imeti preveč. Hvala lepa, Bernard Mono, gospod komisar. Od enih do drugih volitev so naši državljani vedno bolj skeptični. In tu lahko kar naštevam, kaj vse so razlogi za to, od revščine do brezposelnosti in te in druge krize. Gospod Moskovici je vendarle rekel, da potrebujemo več Evrope, potem pa govorimo o večji suverenosti držav članic in o večji solidarnosti. Ampak očitno, da smo prišli do tega, da razmišljamo samo o nekem gospodarskem upravljanju z evro, evropskim območjem, če že ne celotno Evropsko unijo, zakaj potem ne bi imeli kar svetovne vlade in bi vse uredili samo na gospodarskih načelih. Potem me zanima, eh, kaj bi lahko storili razen, da imamo neke ultimate državam članicam. Eh, ali so to vrsti ukrepi popularni, seveda ne. Ali se vam zdi, da je sedanji način ukrepanja ustrezen in normalen? Povejte mi, kakšna bi bila dodana vrednost eh, določenega recimo položaja ministra financ evrskega območja ali česa podobnega, če eh, vse čas vidimo, da valuta v bistvu stalno propada. Eh, potem imamo tu nacionalne banke, zasebne banke, ki jih potem kličemo na pomoč, naj rešijo ta ubogi evro. In zakaj potem potrebujemo vse te številne visoke funkcionarje Evropske unije? Sprašujem se isto kot naši uh, sodržavljani. Sodržavljani ugotavljajo, da samo trpijo posledice tujih slabih odločitev in uh, kot smo to že slišali, uh, uh, iz ust eh, Vladimirja Bukovskega, ki je rekel, ži, živel sem v diktaturi in to se ni obneslo. To velja tudi za nas sedaj. Hvala lepa, vse moramo dati čas za odgovor. Specializiran je v odgovore. Euh, Euh, à faire à votre formation politique. Ne bom se specializiral glede teh odzivov, ki so vezani seveda na vašo politično opcijo. Ste pa izkoristili bolj to za podajanje slogana, kot pa za vprašanje. To, kar ste povedali Evropski komisiji, bom seveda skušal upoštevati. Gre pa za predsednike evropskih institucij, kot obstajajo in imajo svojo tudi legitimnost. Želel pa bi se navezati na nekaj, kar ste povedali, kar me je pretreslo. Tukaj sedim zraven gospoda Dombrovskisa, bil sem minister od 70. Eh, do leta do 2000. Nekateri poznajo, kako je bilo v sosedskih eh, državah, nekateri, ki vedo, kako se osvoboditi tega jamra in ima, jarma in ima nobene nostalgije po teh časih. Te države, ko so se osvobodile teh eh, škodljivih posledic totalitarizma, so se države obrnile proti Evropi. Evropa je široko odprla svoje eh, vrata, zdaj pa vi predlagate nekakšno federalistično sovjetsko rešitev, ki ni primerna, ki ima le mesto v zgodovini in ni nekaj, kar bi lahko umeščali v sodobni evropski kontekst. Gospod Dombrovskis. Mislim, da je Pierre podal zelo dober primer. In če se spopadamo z euroskepticizmom, potem to drži. Najboljši odgovor pa je, da poskrbimo za gospodarsko rast, da zagotovimo dobro prihodnost v Evropski uniji in da državljanom pokažemo, da jim bo lepše v Evropi kot pa brez Evrope. Hvala, izvolite. Nasedovem na pripombe gospoda Moskovičija. Tukaj ne gre eh, za Krim, po referendumu se očitno stvari obračajo proti novi Rusiji. Po Maastrichtu, torej 25 let eh, nazaj, je bilo že govora o teh rešitvah, vendar pa se stvari niso nič spremenile. Pablo Zalba. Hvala, Pablo Zalba. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala komisarja. Vsi se strinjamo, da je treba uvesti evropsko schemo zajamčenih vlog. Govorimo o solidarnosti in moralnem tveganju, pa tudi o disciplini. Oba komisarja sprašujem naslednje. Ali menite, da potrebujemo napredek na področju odgovornosti in discipline, preden lahko uvedemo takšno schemo? Ali to po njihovem mnenju morda ni potrebno? Še eno vprašanje. Gospod Moskoviči, vsi se strinjamo, da potrebujemo več demokratične legitimnosti in odgovornosti v postopku integracije, ki je trenutno teče. Gospod Moskovič, omenjali ste gospoda Junkerja, ko je govoril na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu. Mislim, da je omenjal oblikovanje specifičnega parlamenta za evroobmočje. Zanima me, kaj je gospod Moskovič meni o tem predlogu. Zanima me, ali se s tem strinja ali ne. Hvala. Valdis, kar zadeva evropsko schemo zajamčenih vlog in eh, bolj splošno vprašanje, gre za vrstni red. Če želimo poglobiti ekonomsko in monetarno unijo, potem bomo morali doseči večjo stopnjo solidarnosti, prav tako pa bomo morali bolje zagotoviti delitev suverenosti. Vsi akterje bodo morali igrati po enakih pravilih. V duhu poročila petih predsednikov vam lahko povem, da bi morali ta dva cilja poskusiti doseči sočasno. Komisija bo morala najti ustrezno ravnovesje, ravnovesje med eh, delitvijo tveganja in delitvijo suverenosti, če želimo doseči dogovor strani obeh so zakonodajalcev. Hvala. Pour ce qui est du, du euh, Parlement kar zadeva parlament evroobmočja? Ne, nikakor ni nobenega razhajanja s stališčem gospoda Junkerja. Imel sem že prej določena stališča, imel sem priložnost, da se pogovarjam tem s tremi institucijami Evropske unije, tako na svetu pet let. Uh, in tudi na ECOFIN-u sem govoril o tem, zdaj pa tudi kot član Evropske komisije o tem razpravljam. Evropski parlament je parlament evroobmočja. Seveda se boste tudi vi odločili o tem, kaj se bo dogajalo potem, kako boste notranje na parlamentu organizirali delo tudi za parlamenti nacionalnih držav, zato da boste ukrepili demokratični nadzor pri sprejemanju odločitev organov evroobmočja in mislim, da je vaš predsednik, predsednik tega odbora, že razmišljal o tem, predsednik Evropskega parlamenta tudi in eh, to je vse, kar lahko povem o tem. Potem pa še vprašanje vezana na bančni sistem. Gospod Barnier je bil komisar, ko se je začela razprava o bančni uniji in eh, takrat se je razkrilo, kako nestabilni je naš bančni sistem. V treh fazah naj bi vse potekalo. Najprej nadzor in zdaj mislim, da imamo tudi institucije in organe ter postopke, ki so za to potrebni, potem reševanje bank, na to pa začnemo z tretjo fazo, ta faza pa se začenja ravno zdaj. Thank you. Hvala lepa. Zato se to imenuje tretji stebr. Nadzor, reševanje, potem pa vloge. No, včasih je razprava o časovnem razporedu čudna. Govorimo seveda o organizaciji, o ekofinu. Sem vam povedal, da ko bomo imeli ustrezen proračun evroobmočja, bomo lahko govorili tudi o tem, kako bi sredstva konsistentno mobilizirali. S tem se strinjam. Hukbeje. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod eh, komisar. Nasprotno za eh, naslovom tega poročila, mislim, da v poročilu bi morali obravnavati tudi vprašanje za poslovanje, tega pa ni. To je temelj in mislim, da moramo tukaj to obravnavati tudi transverzalno. Evropski državljani eh, imajo največ težav s tem. Tukaj se ukvarjamo le s konkurenčnostjo, ne pa toliko za socialno razsežnosti v Evropi. In uh, gospod Jean-Claude Juncker je povedal uh, pred enim letom, da je to komisija zadnje priložnosti in da naj bi vzpostavila socialno Evropo za bonitetno oceno trojni A. Minimalna plača in tako dalje, nič od tega se ne omenja in to je škoda. Potem pa še drugi očitek glede tega poročila gre za nekakšne politične mehanizme, ki eh, le nalagajo dodatne omejitve administrativno, tako in drugače. In tudi poročilo gospe Brez, moje kolegice, jasno kaže, kako je s tem. Nič ni tudi eh, omenjanja javnih naložb v Rimu, v Berlinu, posod v Parizu, v Evropi je jasno, da javne naložbe bi morale spodbuditi gospodarstvo in to se ne omenja škoda. Potem pa demokratično, slepo se vam zahvaljujem, da se pogovarjate z nami. Demokratično se mora odražati tudi v okrepih, ne le z besedami. Lepo se vam sicer zahvaljujem za to poročilo, vendar to ne bo dovolj. Kaj se je zgodilo od takrat, ko je predsednik Juncker obljubljal določene stvari? Uh, kaj bo z drugim načrtom za reševanje Grčije, kdo bo odgovoren za uspešnost ali za neuspešnost. Trojka, komisija, ECB, kdo drug. Pa še nekaj zaključnih besed. Ta fiskalni odbor, ki ste si ga zamislili, ali gre tukaj res za organ, ki bo odgovoren za javne finance ali bo šlo tukaj za nek drugi mehanizem. Predsednik Frekinja, kdo bo odgovoril? Gospod Dombrovskis. Hvala veliko vprašanj ste mi zastavili. Najprej, kar zadeva brezposelnost. Na začetku sem že jasno povedal, v kontekstu reorganizacije evropskega semestra bomo bolje izkoristili kazalnike zaposlovanja in socialne kazalnike. To bomo prav gotovo storili poročilo petih predsednikov pa ne vključuje odgovorov na vsa vprašanja in tudi druge pobude komisije obstajajo, ki zadevajo brezposobnost. Kmalo bomo pripravili svežen za zaposlovanje. Tam bomo obravnavali več uh, vprašanj v zvezi z brezposobnostjo, naprimer pomankanje spretnosti, vseživljensko učenje, poklicno usposabljanje, učinkovito prešolanje dolgoročno brezposobnih in tako naprej. Imeli bomo tudi jamstvo za mlade. To jamstvo za mlade je ena od pobud, ki jih je komisija sprejela od prejšnje komisije. Prednostno bomo obravnavali to temo, tako da bomo zagotovili vnaprejšnje financiranje za jamstvo za mlade, zato da bodo države članice lahko to izvajale, ne da bi se soočale z proračunskimi omejitvami. Ne strinjam se tem, da je nov dogovor z Grčijo neuspešen. Mislim, da je dober. Dogovor smo dosegli, ne glede na to, da so bile okoliščine zelo težke. Razprava je bila zelo zahtevna. Izhod Grčije bi bil še večji neuspeh. Zdaj se moramo posvečati temu, da se bo program izvajal, da se bodo izvedle strukturne reforme, zato da se bo spet zagotovila finančna stabilnost v Grčiji in da bo Grčija spet začela rasti. Komisija je zavezana temu, da bi dosegli zadane cilje v zvezi s tem programom. Hvala, Ivana Maletič. Thank you very much, Mr. Chair. Hvala lepa, gospod predsednik, pozdravljeni gospod podpredsednik in gospod komisar. Mislim, da upravljate dobro delo, poenostavljate proces evropskega semestra, to mi je všeč. Obiskujete države članice, kjer eh, ozaveščate ljudi in spodbujate izvajanje reform. To je zelo pomembno. V poročilu ste povdarjali potrebo po boljšem usklajevanju gospodarskih politik, vendar zanima me tudi naslednje. Ali nameravate okrepiti usklajevanje med gospodarsko politiko in vsemi ostalimi politikami? Govorite o zaposlovanju, vendar imamo tudi kohezijsko, socialno, raziskovalno politiko, digitalizacijo, energetsko unijo, pametno specializacijo urbano agendo in tako naprej. V veliko državah članicah pravijo, da bi si želeli več eh, usklajevanja strani komisije. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je povezano s Hrvaško. Na Hrvaškem te dni teče razprava o vladni rešitvi za švicarski frank. predstavnik komisije rekel, da je sedaj prehitro podati odgovor na to, kaj te gre za predlog, zakon pa še ni sprejet. Ampak vaše mnenje o predlogu je bolj dragoceno kot um, odzivanje po sprejetem dejstvu. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem. So on the Najprej vprašanje usklajevanja med različnimi politikami. Mislim, da bi lahko tukaj omenili delovni program komisije. Delovni program komisije pokriva različne politike, ki podajajo dobro podobo tega, s čimer se okvarjamo in kakšna je naša vizija Evrope odgovori so vključeni torej v delovni program komisije. Evropski semester je nekaj specifičnega in v tem semestru in v naslednjem semestru bomo poskrbeli za boljšo osredotočenost. Posvečali se bomo socialnim izzivom držav članic. Ne bomo poskušali odgovoriti na vsa vprašanja o evropskem semestru. Evropski semester se bo posvečal samo ključnim vprašanjem. Potem pa še drugo vprašanje. Švicarski frank in posojila v švicarskih frankih. To je vprašanje, s katerim se sooča več držav članic in eh, preučujemo nekatere predloge med drugim Hrvaške in Polske. Nekaj splošnih pomislekov. Države članice bi lahko uvedle ukrepe za pomoč ranljivim posojilojemalcem, ampak če se takšni ukrepi uvedejo, je treba spoštovati načelo prostega pretoka kapitala in morajo rešitve seveda biti tudi so razmerne. To preučujemo, hrvaška in polska zakonodaja sta še v pripravi, zato komentarjev nimamo. V zvezi z Hrvaško pa lahko povem, da smo že podali priporočilo, da je treba najti rešitev, ki je sorazmerna, ustrezna ustrezno pravno osnovana in takšna, da bo pomagala najbolj randljivim posojilojemalcem. Vprašanje je, ali bodo hrvaški zakonodajalci lahko izpolnili te pogoje. Hvala. Kdo bo manj? Gospa komisarja. Kratek bom. Imam občutek, da nas realnost prehiteva, prehiteva naše konceptualne zamisli. Države članice so težko preživele šoke gospodarske krize, sedem let to že traja, 50 odstotna je brezposobnost med mladimi, visoka stopna je splošne brezposobnosti, reforme niso ustrezne, kot eh, Evropska unija še vedno nismo našli gospodarske dinamike za to, da bi eh, kompenzirali za te učinke. Zdaj pa smo v situaciji, ko bomo v naslednjih letih morali integrirati milijone beguncev. To si tudi želimo. Upamo pa, da nam bo to uspelo tako, kot je povedal gospod Moskoviči, humanitarno in solidarno. Kaj pa to v prvi fazi pomeni za našo fiskalno strategijo? kje so tisti dodatni impulzi, zato da bomo lahko to obvladali. V Nemčiji imamo veliko izkušenj z integracijo beguncev, ampak to je potekalo v gospodarstvu, ki se je širilo, ne pa v gospodarstvu, ki stagnira ali se krči. Potrebujemo nove reforme, nove fiskalne instrumente. Tega ne smemo prelagati na drugo fazo, tega morda ne bomo nikoli dosegli, če ne bomo sedaj sprejeli ustreznih ukrepov. Zanima me, ko govorite o finančnih ministrih. Finančni ministri so vedno nemobilni. Kje je manevrski prostor, torej, kje so možnosti, da bomo dobili na koncu rezultate? Nous, nous po opredelitvi ne delujemo na notranji ravni, smo uh, evropski komisari, ki delujemo na ravni Evrope in tudi na ECOFIN. Nekaj moram povedati, glede tega, kar ste dejali, gospod Bulman, ni res to, da ne delamo več skladno z realnostjo, vendar nam realnost zastavlja velike izzive, človeške izzive, gospodarske izzive, demokratične izzive. In poročilo ni namenjeno temu, namenjeno temu, da se sooča z evromočem, kar je najbolj bistveno. Želel pa bi povedati tudi nekaj o realnem stanju Evropske unije zdaj na gospodarski ravni. Zdi se mi, da imamo danes Evropsko unijo in evro območje, ki je veliko bolj konkretno oboroženo za to, da se sooči z nekaterimi šoki, z nekaterimi a, negativnimi posledicami od leta 2008. Ustvarili smo Evropski mehanizem za stabilnost, ki ga prej nismo imeli. Prav tako eh, smo rešili javne finance v velikih primerjih, izvajali smo reformne, eh, strukturne reforme. In eh, danes je situacija veliko bolj stabilna, kar je pa seveda treba še ukrepiti. Gospodarsko ukrepanje treba pospešiti ob enem. Res je to, kar je povedal gospod Juncker, da je to komisija zadnjih priložnosti. Treba je doseči rezultate, tudi doseči evropske ambicije in želimo biti pri upravljanju za evromočem čim bolj ambiciozni. In tudi trud predsednika je usmerjen v to. Gre za dve faze. Najprej moramo ukrepiti disciplino, obenem pa tudi ukrepiti solidarnost, vzpostaviti nove finančne instrumente, s katerimi bomo lahko okrepili naše upravljanje s temi pravili in določbami, obenem pa moramo imeti tudi politično unijo v prihodnosti. Potem pa še vprašanje imigrantov, seveda. Med neuradnim zasedanjem v petek, tam je tudi gospod predsednik eh, Gualteri, so nas prosili, da razmišljamo o političnih posledicah eh, te krize priseljencev in res smo tukaj zato, da bo pakt stabilnosti veljal, ter ga bomo lahko uporabljali tudi za take situacije. Ministri za finance Evropske unije tukaj imajo določeno vlogo, ki jo morajo odigrati. Thank you very much. Hvala lepa, Bernard Lange. Hvala lepa. Moje vprašanja so namenjena gospodu Moskovičiju poudarili ste, da prisluhnete vsem trem institucijam, sam pa sem presenečen. Kako ste odgovorili na ta vprašanja? In to ne od danes, že od svoje javne predstavitve naprej ne dajete jasnih odgovorov. Vi pa ste sedaj del institucije, ki daje zakonodajne pobude. Vaša obveznost je, da to storite. Rekli ste, vsak lahko ima svoje prepričanja da je več vprašanj kot odgovorov. Mi pa želimo odgovore od vas. Prvo vprašanje je naslednje. Kako naj bi bila videti finančna razsežnost Evropskega finančnega ministrstva? Rekli ste, da boste ohranili pristojnosti komisije. Torej, ESM temelji na dolgovih Zanima me, ali naj bi to postal neki proračunski instrument komisije v prihodnosti. Ali bomo po dolgovih držav in ESM-a sedaj še varčevalce vključili v to. Oni niso odgovorni za to. Äh, Koncepta ne bo, če ne boste podali konkretnih predlogov. Gospod Luke je že zastavil to vprašanje, torej odkot bo prišel denar? Iz ESM-a ali iz eh, kmetijskega proračuna? Tam imamo zelo veliko rezerv. Kako si to predstavljate? Tukaj želim sedaj dobiti odgovor. Kaj načrtuje komisija, ne pa samo, da se delijo tveganja? To so vedno tisti mali vlagatelji, Spoštovani gospod poslanec, ponovil bom to, kar sem že povedal in to je moje stalno stališče. Bil sem član eh, treh institucij, sem tudi član eh, Evropske komisije in res je, da imamo monopol nad pobudami. In eh, tudi predsednik z pomočjo podpredsednika Dombrovskisa se strinjata s tem, pripravljamo konkretne predloge v naslednjih mesecih, morda še v naslednjih tednih bomo dobili eh, predlog, ki bo zakonodajne narave in sicer bo šlo za izvajanje prve faze poročila petih predsednikov glede pristojnih organi, organov za konkurenčnost, glede odbora za proračun, glede bančne unije in vseh pomembnih vprašanj. Trenutno delamo na tem in specifični odgovori obstajajo. Po drugi strani pa imamo še drugo fazo ki naj bi se začela leta 2017. In tukaj moram povedati, da danes nihče nima vseh odgovorov v pozavi s tem. Pomembno pa je to, da se razprava začne zdaj, da se začnejo zdaj tudi analize. V treh institucijah sem delal, bil sem tudi eh, član eh, sveta, tudi eh, član francoske vlade, finančni minister tudi v povezavi z nemško vlado smo se pogovarjali o vprašanju financ. Gre za vprašanje, ki ga obravnavamo tako v Nemčiji kot v Franciji, kot eh, vse posod po Evropi in o tem moramo razmišljati na čim bolj odprt, konkreten način. Ne bom se delal, da imam vse odgovore, prav gotovo pa prispevam k tej razpravi. Naredili bomo tudi vse, kar je v naših močeh, zato da bomo lahko iskreno obravnavali te težave in potem tudi poiskali rešitve. Gospod Dombrovski, izvolite. Po objavi poročila petih predsednikov so države članice začele podajati svoje predloge in pobude. Pozdravljamo jih, ampak na koncu bomo morali pripraviti uravnoteženo vizijo za prihodnost in prav to pripravljamo. Hvala, Nina Gel. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko smo že slišali o poročilu petih predsednikov. Mislim, da vključuje z nekaj dobrih reform za okrepljeno makroekonomsko in fiskalno upravljanje. Te reforme so potrebne, ampak kakšne posledice bodo imele na države zunaj evroobmočja. Lepo je, da ste nas poskusili pomiriti prejšnji teden, gospod Dombrovskis da moramo biti pregledni in odprti do držav zunaj evroobmočja. Ampak nekaj več informacij si želim. Poročilo pravi, da bi Evropa morala imeti oceno trojnega A na področju socialnih vprašanj, kakor ima to oceno na gospodarskem področju. S tem se strinjam. To pa pomeni, da morajo socialni sistemi in trgi dela delati dobro v vseh državah članicah. To verjetno pomeni vse države članice EU, ne samo evroobmočja. Omenja se tudi referendum v moji državi. Veliko je vprašanj v zvezi z upravljanjem evroobmočja. Ljudje nimajo veliko zaupanja. Tisti, ki smo za Evropo in si želimo ostati v Evropi, Želimo imeti nekaj pojasnil v zvezi s tem, kako bo to vplivalo na naše delo in na našo kampanjo. In še hitro vprašanje. Namen poročila je, da ne bi bilo več dram, kot je bila tista v Grčiji. Veliko je pomisleko v zvezi s tem, v zvezi s delom trojke. Pomisleki so naslednji ko je Grčija obravnavala davčno reformo, potem je trojka predsednik prekinja. Uh, Valdis. Hvala za to vprašanje. Najprej poglobitev EMU. Odprti in pregledni moramo biti tudi do držav zunaj evroobmočja. To je načelo, ki se ga držimo. Vse pobude povezane z skupnim trgom so v zvezi z 28-terico. To je splošno načelo seveda se zavedamo, da vse države članice pri vseh politikah niso pripravljene na poglobljeno sodelovanje. V tem primeru obstaja možnost za dejavnosti v evroobmočju ali evroobmočju plus, torej da se lahko pridružijo tudi države zunaj evroobmočja, ki se želijo pridružiti različnim pobudam, naprimer kot pri bančni uniji bančna unija je odprta tudi za članice, ki so zunaj evroobmočja. Sicer se nobena za to ni odločila, vendar bi se lahko. Prav tako bomo nadaljevali s pristopom, ki smo ga ubrali prej. Prejšnji vikend smo govorili o tem na ekofinu. Vsi finančni ministri so to podprli in to je še ena potrditev tega pristopa. Vprašanja v zvezi z programom v Grčiji. Seveda se zavedamo, da je eden od problemov v pogajanjih bila izguba zaupanja med eh, grško vlado in partnerje. veliko truda smo morali vložiti v to, da je na koncu bil sprejet dogovor. Ena od posledic tega pomankanja zaupanja je, da je program zelo obramenjen na začetku. To pomeni, da je veliko ukrepov, ki so bili sprejeti v kratkem času. Grški parlament je sprejel tri svežnje velikih reform, preden so dobili kakršnakoli sredstva. Zdaj pa se zdi, da se stvari vračajo nazaj v stare tire in vse večje politične stranke v Grčiji so ta program sprejele. Hvala, Darius Rozati. Yes, uh, thank you, chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljena gospa komi gospoda komisarja. Moje vprašanje zadeva fiskalno unijo. Poročilo petih predsednikov vključuje nekaj predlogov o fiskalni uniji. Gre za daljnosežen političen predlog, kajti gre za politično sporen predlog. Priča smo bili nekaj razpravam na to temo že danes predvsem ker to vključuje fiskalne transferje med posameznimi državami, članicami. Argumenti v poročilu za to niso preveč prepričljivi. Če naj bi to ukrepilo fiskalno disciplino, me zanima, zakaj bi oblikovali nove institucije, preden preverimo, ali bodo pravila sloh delovala. Dobro, pravila niso dobro delovala v preteklosti, ampak mislim, da lahko delovanje pravil izboljšamo? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Če je ideja za fiskalno unijo samo ta, da bi izpolnili neke funkcije, naprimer funkcijo stabilnosti, se sprašujem zakaj. Če evroobmočje prisedanajo simetrični šok, imamo skupno monetarno politiko in seveda usklajene ukrepe na fiskalni ravni v državah članicah. Če imamo asimetrične šoke, potem imamo evropski mehanizem za stabilnost, bančna unija in vsi mehanizmi deljenja tveganja. Zakaj potrebujemo javno schemo deljenja tveganja, ki vključuje davkoplačevalce v tem primeru? Hvala. Je voudrais euh, dire à quel point vos questions me paraissent. Vaše vprašanje se mi zdi utemeljeno. In vendar moram povedati, da poročilo petih predsednikov tudi ambiciozno govori o tem, kako bi se s tem soočili v prihodnosti. Ni res tako, kot se povedali. Razprava se začenja glede tega. Danes vam še ne morem podati vseh odgovorov, to moramo analizirati, potrebujemo še več intelektualne razprave o tem, moramo se omejiti, moramo se stabilizirati, se pogovoriti tudi o dodelitvi sredstev in o razporeditvi sredstev. Tudi glede tega se stališča razhajajo, tudi tukaj znotraj te sejne dvorane, kjer so različne politične stranke. Potem pa zmožnost soočena s simetričnimi šoki. Monetarno politiko imamo zato ravno v ta namen in je danes tudi ustrezno naravnana. Pri asimetričnih eh, šokih pa se stvari zakomplicirajo pri nekaterih držav članicah. Nekatera vprašanja so še odprta. Seveda moramo vse še analizirati v gospodarskem smislu, izpeljati nekatere razprave, gre pa predvsem za demokratično vprašanje. In tukaj je bistveno razmišljati o tem, kako bomo izvajali nadzor nad vsemi temi mehanizmi, kako bomo zagotovili legitimnost vsega tega. Vaše vprašanje je v bistvu v središču razprave, s katero se ukvarja ne le Evropska komisija, ampak tudi parlament. Hvala. Že od maja. Thank you. Najlepša hvala. Gospod Domorovskic. Thank you. Mislim, da je Pierre ustrezno odgovoril na ta vprašanja. Ko se pogovarjamo o finančni uniji, pa tudi o namenu stabiliziranja evroobmočanja, potem mislim, da poročilo petih predsednikov tudi omenja določena varovala in sicer, da ne bi eh, smeli zagotoviti trajnega prenosa med nekaterimi državami članicami ali pa da bi transferi potekali le v eno smer. Konvergenca je torej bistvenega pomena za soodeležbo v teh mehanizmih in nikakor ne bi smeli spodkopavati pobud za pametno finančno odločanje na nacionalni ravni. Nekatera varovala so že vzpostavljena, če se pogovarjamo o fiskalni stabilizaciji za katero je odgovorno evroobmoče. Je pa to nekaj, kar spada v drugo fazo tega poročila in strokovna skupina se bo ukvarjala tudi s tem vprašanjem. Najlepša hvala, gospod Rodriguez. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poročilo petih predsednikov je prav gotovo pozitiven korak v pravo smer, se pa porajajo pri tem različne težave. In dovolite mi, da podam svoje kritično stališče glede sekvenciranja, tako rekoč. To, kar omenjate v svojem poročilu, lahko vodi v določena tveganja jasni moramo biti glede tega, s katerimi težavami se bomo najprej spopadli. In te težave niso vezane le na finančno stabilnost in fiskalno disciplino. Prav gotovo se moramo spet vrniti na zagotavljanje večje gospodarske rasti, na prehod v novo gospodarsko rast, v zeleno, pametno, trajnostno gospodarsko rast in tudi, da zmanjšamo notranje razhajanje v evropskem, v evromočju. Najprej moramo reševati te težave. V prvi fazi predlagate oziroma govorite o tem, da se ne moremo ukvarjati le s fiskalno konsolidacijo in reformami na osnovi konkurenčnosti ob upoštevanju stroškov. Če se bomo osredotočali le na to, potem bo to nekakšna dirka do dna evrovanice, bodo začele tekmovati v nižanju oziroma zmanjševanju stroškov. In če se želite temu izogniti, bo to pomenilo, da bo v drugi fazi potrebno še kaj druge. Se opravičujem, predsednik prekinja govornico. Kdo bo začel? Glede poročila. Eden glavnih vsebinskih elementov v poročilu petih predsednikov je vprašanje konvergence. In eden naših namenov je to, da bomo imeli Evropsko monetarno unijo, ki bo spodbojala konvergenčnost držav članic. To je prav gotovo zapisano v tem poročilu in osredotočamo se tudi na večjo gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Številni vsebinski elementi v našem poročilu so osredotočeni tudi na to problematiko in sicer, da se postopoma naprimer uvede uporaba nekaterih socialnih kazalnikov, socialno varstvo nekaterih zakonov, da bi se v evropskem semestru lahko izognili temu, na kar ste se skicevali, torej na dirko do dna. Seveda pa si moramo gledati obe plati medalje. Konkurenčnost je seveda zelo pomemben dejavnik, če si želimo pospešiti gospodarstvo Evropske unije, zagotoviti tudi trajnostno rast in zagotoviti tudi konkurenčnost na ravni globalnega gospodarstva. Temu se ne moremo izogniti. Prav gotovo pa ne delamo proti dnu v smeri zmanjševanja stroškov. Plače morajo biti prilagojene tudi razvoju. To je eno glavnih vprašanj, ko govorimo o stroških in konkurenčnosti. Moram govoriti tudi o konkurenčnosti, ki ni osnovana na stroških, o inovacijah, raziskavah in tako dalje. In dejansko moramo povečati proizvodnjo, izboljšati svoj potencialni output, iznos, zato da bomo zagotovili trajnostno gospodarsko rast. in da bodo dobički te gospodarske rasti nekako pritorjali tudi do evropskih državljanov. To je vključeno tudi v poročilo petih predsednikov in tukaj ni nobenega posebnega protisloja s tem, kar ste povedali. Samo nekaj bi želel povedati. Ravno zato smo podprli čim širši mandat za organe konkurenčnosti, zato da ne bi upoštevali le izračuna stroškov, ampak da bi se zvedeli tudi večjega, širšega koncepta proizvodnje v vseh razsežnostih. Sicer mislim, da ne bomo zadeli tarče. Nidrmar. Najlepša hvala, čisto na kratko se bom odzval. Splošno gledano se strinjam za usmeritvijo tega poročila. Verjetno je to dobra pot krepitvi Evrope in EMU. Se pa sprašujem, ali je to dovolj. Če govorimo o gospodarskem načrtu, je še, ena, je še en dober načrt to, da se izvajo strukturne reforme v državah šansah, tako da so države bolj konkurenčne. Ne glede na usmeritve, ki se podajajo v specifičnih poročil, priporočilih za države članice, se te stvari ne dogajajo. Danes se Evropa sooča tudi z veliko krizo priseljencev. In rešitev te krize na evropski ravni že pomeni nekakšen racionalen pristop. Dobro pristop, pa države članice in parlamenti tega še niso potrdili. V kolikšni meri verjamete, da bodo države članice pripravljene upoštevati ta načrt in ta priporočila in kako nameravate države članice prepričati, da je to prava pot naprej? Še ena zelo dobra politika, racionalna politika je usklajevanje, harmonizacija na področju CCCTB torej obdavčitve podjetij. In spet imam isto vprašanje, kako boste prepričali države članice, da naredijo korak naprej. Hvala. Najprej glede tega, kako prepričati države članice. Najprej s poročilom, z razpravami. Začeli smo se pogovarjati tudi o tem na Ekofinu v soboto mislim, da je bila ta razprava dobra, izčrpna, dolga in to je pokazalo, da trenutno obstajajo določeni apetiti za upoštevanje teh priporočil, vendar pa moramo nadaljevati tudi s tem, kar je začelo luksemburško predsedstvo, ki nam želi pri tem pomagati. Potem pa bomo imeli tudi bolj konkretne predloge v naslednjih mesecih, kar bo veljalo tako za bančno unijo, za organe za konkurenčnost, kot tudi za odbor za fiskalno politiko. V Luksemburgu smo se pogovarjali tudi o obdavčitvi in želeli smo se osredotočiti tudi na načelo učinkovite obdavčitve. Danes smo v situaciji, ko so v številnih državah članicah sistemi, kjer podjetja, ki ustvarjajo dobiček, veliko dobička plačujejo malo ali nič davkov. In to je absolutno nespremljivo za evropske državljane. V tem duhu smo torej želeli zasnovati tudi predlog CCTB. Ta predlog obravnavamo že pet let, nismo še predobili konsenza glede tega predloga, ponovno bomo to umestili na dnevni red, morda bomo pri tem uporabili drugačno metodo, dvofazni pristop, začeli bomo z skupno osebinsko osnovo, potem pa bomo nadaljevali za priporočili za države članice. Bomo pa trdni glede tega, saj menimo, da danes obstaja velika potreba po transparentnosti, kot tudi po konkurenčnosti, učinkovitosti in vse te vidike je treba uskladiti. Prav tako upamo in pri tem ustrajam, da bomo prišli do dogovora med naslednjim svetom ECOFINA 6. oktobra in sicer glede predloga direktive o davčnih razsodbah o avtomatični izmenjavi teh razsodb. Tudi to je zelo pomembno v smislu transparentnosti. Takrat boste imeli priložnost, da nam zastavite vprašanja. Takrat bom odgovarjal skupaj s predsednikom Junkarja 17. decembra za posebnim odborom za obdavčitev. Najlepša hvala. Naslednja točka na dnevnem redu dejansko zadeva stališče Evropskega parlamenta glede tega zakonodajnega akta. Lepo se zahvaljujem gospodu Dombrovskisu in uh, eh, Moskovičiju za to intenzivno posvetovanje, izmenjavo mnen. Kot koordinatorji smo se odločili, da bomo imeli tudi dodatno posvetovanje o tej razpravi, začeli s tehnično delavnico, ki bi se po mojem mnenju morala osredotočiti na najbolj neposredne ukrepe, še posebej te, ki so vezani na evropski semester. Tukaj vidim nekakšen element uh, sovpadanja med predlogi, ki smo jih izglasovali v poročilu BRS, pa tudi predlogi, ki so navedeni v poročilu petih predsednikov. Na tehnični ravni se moramo o tem pogovoriti, potem pa tudi na politični ravni, tako da bomo ugotovili, kako to lahko uskladimo, kako lahko usklajanje opredelimo, zato da se bomo bolj osredotočili na evropska specifična priporočila v določenem trenutku. S tem pa bomo zagotovili tudi ustrezno raven demokratične legitimnosti in sodelovanja Evropskega parlamenta, ki je seveda pripravljen delati tudi pri tem vidiku usklajevanja Evropskega semestra. To je skladno tudi s tem, kar je zapisano v poročilu Rosati, Beres in pa v poročilu petih predsednikov. Tudi tam je govora o morebitnem medinstitucionalnem sporozumu. Potem moramo razmišljati tudi o širšem vprašanju demokratične upravičenosti. In eh, govorili bom tudi o izvajanju ukrepov za finančno pomoč Grčiji. Čakamo pa na izmenjavo mnen med predsednikom Šulcem in predsednikom Junkerjem glede izvajanja novih določbe iz eh, dvojčka čim bomo, čimer bomo ukrepili tudi naše zmogljivosti pri izvajanju nadzora nad eh, tem programom. To kaže tudi fleksibilnost eh, in dobro delovanje notranje organizacije odbora EKON v smislu političnega nadzora. Obenem pa se tukaj izriše tudi bolj ambiciozno vprašanje, ko bomo pridobili fiskalne pristojnosti in zmogljivosti, kako bomo to upoštevali pri notranji organizaciji. Najno zadnje pa še vprašanje razmišljanja o tej problematiki, to je zelo pomembno. To, kar je povedala Nina Gil, je bilo ključnega pomena tudi pri razpravi na Ekofinu 1928, o tem smo govorili 1928, torej eh, članice EU in članice evroobmočja. Mislim, da dejansko lahko oblikujemo močno unijo na osnovi metode unije, pa tudi institucije unije. In kot so povedali, so razprave potekale na ekofinu in ne v evroskupini in to je dobro. Ne vem, zakaj se o tem ne bi pogovarjali na ekofinu, tudi o vprašanjih EMU. Torej. Seveda se o tem glasuje na svetu, skladno z ustreznim členom eh, pogodbe, zakonodaje, vendar pa ni treba poslati iz sejne dvorane tudi. Je, eh, drugih udeležencev. Tako bi lahko nadaljevali. Ta Evropski parlament daje dober primer tega, kako lahko razpravo osredotočimo na ECB, pri tem pa upoštevamo tudi dejstvo, da imamo samo institucijo evroobmoča, pri čemer pa nam ne treba poslati iz zasejne dvorane eh, tiste predstavnike, ki niso predstavniki članice Evropske unije. In na to zastavljamo vprašanje gospodu Dragiju. To bi lahko torej uporabili kot osnovo za nadaljne razprave. Vam pa se zahvaljujem za to plodovito razpravo. Hvala. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir fahren. Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo. Točka 12 na dnevnem redu. Avtomatska izmenjava. Izmenjava podatkov na področju obdavčenja. Ja, gospod Langen, vi ste vedno dobro obveščeni. Vprašal sem, ali je to mogoče da dam sam sebi besedo, ampak potrjeno mi je bilo. Dobro, sedaj pa še čisto na hitro nekaj sporočil. Pozor, pozor. Sekretarjati skupin prisluhnite, zato da bodo vsi vedeli. Bom to povedal v angleščini na zaprosilo poročevalca, gospoda Matis Marijasa. Je predstavitev osnutka poročila predstavljena na poznejši trenutek, zato da bodo lahko poročevalci in poročevalci v senci izkoristili monetarni dialog, ki bo potekal naslednji teden. Nova časovnica je naslednja. Predstavitev osnutka poročila bo 19. oktober, torej naslednji mesec. Rok za oddajo predlogov sprememb bo 27. oktober. O predlogu sprememb bomo glasovali med 30. novembrom in 1. decembrom. Osnetek poročila pa bomo izglasovali tudi takrat na plenarnem zasedanju, pa je predvideno obravnavati točke februarja 2016. Poročevalec se s tem strinja, moje sporočilo je torej bolj ali ne potrjeno. S tem pa se lahko vrnemo na obvezno avtomatično izmenjavo podatkov na področju obdačenja, s čimer predajam besedo poročevalcu, ki pa sam jaz, se opravičujem, bom nadaljeval v nemščini, verjetno. Tukaj ne gre za nobeno ukano, Michael. Ampak vsebinske zadeve. Bom nadaljeval v nemščini. Samo nekaj besed o mojem poročilu. Opozoriti vas želim na to, da že imamo zakonodajo na evropski ravni v zvezi z izmenjavo davčnih stališč. To je direktiva za katero se je v preteklosti večkrat izkazalo, da ne deluje, ker avtomatične izmenjave davčnih stališč nimamo. Problem je, da se lahko države članice same odločijo, ali so ta stališča relevantna za druge države članice ali ne. K temu ni kaj za dodati. To je res neumnost kaj te države članice nikoli ne bodo priznale, da gre za čezmejno vprašanje. Komisija je podala nov predlog za obvezujoč avtomatični sistem za celotno Evropsko unijo za izmenjavanje podatkov o davčnih stališčih. Komisija predlaga sistem push and pull, torej države članice morajo zagotoviti minimalne informacije davčnim oblastem drugih držav članic, to je tisto področje PUŠ, podatki o davko plačevalcih, naprimer v zvezi z podjetji, hčerinskimi podjetji in tako naprej. Opis tistega, kar je v davčnem stališču, opis um, cenovnih sporozumov, in tudi navedba vseh najverjetneje prizadetih držav članic, pa tudi drugih mm, davkoplačevalcev, če to niso fizične osebe. Sedaj pa področje pool. Država članica lahko zahteva dodatne podatke. Ta mehanizem velja za vse nova, za vsa nova stališča, pa tudi za vsa prejšnja stališča in vse prejšnje sporazume, ki veljajo, še vedno pa so bila sprejeta do deset let nazaj. Že na začetku želim povedati, da sem si to že pogledal. Če bi zadevo podaljšali na več kot deset let, ne bi to imelo nobenega smisla, kaj te države članice imajo obveznost hrambe dokumentov deset let, zato nima nobenega smisla širiti tega časovnega okvira. Glavni elementi mojega poročila želim povdariti na troje področje uporabe, časovni okvir izmenjave podatkov ter vloga centralnih registrov. Kar zadeva področje uporabe, tukaj predlagam naslednje. To je v skladu z razpravami iz odbora takse, pa tudi v skladu z razpravami v tem odboru, namreč vsi sporozumi in vsa davčna stališča morajo imeti čezmejni pomen. In vse spada v področje uporabe. S tem se bomo rešili različnih problemov ločevanja. Prav tako mislim, da je izmenjava informacij potrebna na neposredni ravni, takoj ko se spreme davčno stališče ali sporazum. Komisija predlaga, da bi se vsake tri mesece morale informacije menjavati, sam pa predlagam, da davčni organi takoj posredujejo te informacije, takoj ko sprejmejo odločitev. Predlog komisije predvideva centralno zbirko podatkov, ki bi olajšala izmenjavo podatkov, zato da bodo nacionalne oblasti imele hitro možnost preveriti, ali gre za čezmejni primer, ali je davkoplačevalec že v katerikoli drugi državi članici aktiven, zato da bodo hitro dobile podatke. Zadeva je zaenkrat časovno neomejena, sam sem zato, da bi imeli rok do konca leta 2016, naj bi bilo vse urejeno na osnovi vsebine tega centralnega podatkovnega zbira. Lepo prosim, da se spoštuje tudi načelo davčne tajnosti Moj predlog je, da bi pripravili vsakoletno poročilo o kakovosti podatkov in o tem, ali države članice dejansko zagotavljajo dovolj podatkov, zato da bi pripravili javni pritisk. In ali je treba morda zadeve preučiti še enkrat, zato da bi nacionalni organi lahko uvedli potrebne spremembe, zato da bi zapolnili vrzeli. Čisto odkrito vam lahko povem. Intenzivno sem se s tem ukvarjal. Dodatne zahteve glede razkrivanja, po mojem mnenju, ne bi bile smiselne. Mislim, da to ni naloga za nas, da mi damo nov poslovni model velikim podjetjem za svetovanje mi pač moramo poskrbeti, da bo obdavčeno vse, kar je obdavčiti treba. Naše delo bo zato nekoliko lažje. Svet si je zadal nalogo, da v okviru luksemburškega predsedovanja to zaključi. Sam kot druge kolegice in kolegi vem, da smo imeli neformalno konferenco pred neformalnim vrhom. V svetu je bilo to zelo kontroverzno ko sem sam govoril z različnimi delegacijami sveta, sem dobil vtis, da svet gre predaleč tukaj, predaleč od predloga komisije, Evropski parlament pa zadeve še zaostruje. Mislim, da bi morali postopati relativno hitro, kajti svet bi se lahko odločil, da ne bo sprejel mnenja, dokler ne bo parlament podal svojega mnenja. Evropski parlament bo seveda podal svoje mnenje, ampak mi ne smemo dati svetu formalnega argumenta, da zadev ne bo zaključil še letos. Zato vas lepo prosim, takšna je tudi časovnica, da bi postopali čim prej, da bi čim prej podali svoje mnenje in da bi pritisnili na svet, da še letos jeseni v okviru luksemburškega predsedovanja zadeve pripelje do konca, zato da bomo leta 2016 lahko ta sistem začeli izvajati, zato da bomo čim prej imeli na voljo ustrezen register. Zato, da izgovori držav članic ne bodo več veljali, torej da informacij ni bilo na voljo hvala, to je vse. Hvala meni v imenu predsednika. Vse, nekdo mi, pri, mi je prisluhnil. Ugbaj, izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik oziroma poročevalec. Najprej bi želel toplo pozdraviti usmeritev te direktiva oziroma poročila, mislim, da bo to doprineslo ustrezne plodove in mislim, da to odraža tudi eh, željem vseh evropskih državljanov po aferi Wikileaks, eh, se je pojavila potreba po večji pravici in potem, da se tudi eh, podjetja velike družbe držajo držijo davčnih obveznostih, ne pa da se zatekajo v oaze in tako dalje. Sedem se s stavilnimi pripombami poročevalca, bi si pa dovolil predstaviti nekaj toč, ki se mi zdijo zanimive. Najprej obseg te direktive, po našem mnenju, mora biti področje uporabe čim širše, moramo upoštevati eh, prihodne sodne odločbe oziroma stališča, pa tudi trenutna sodna stališča oziroma daljša stališča. Če še vedno imamo omejitev 15 let, potem eh, si bodo seveda lahko vsi te informacije nekako posredovali. Če pa te omejitve ne bo več, bodo morale vlade nekako počistiti zadeve. Teh deset let v smislu učinkovitosti se mi ne zdi najbolj primerno če hočemo to direktivo učinkovito izvajati, potem moramo sankcije predlagati tudi v primeru neuspešne izmenjave informacij, kot ste povedali, gospod predsednik oziroma poročevalec. Eh, nima nobenega smisla, če to urode ne bo dobro delovalo. V določenem trenutku moramo sprejeti ukrepe za to, da se bo pravilno izvajalo. Govorili ste tudi o srednji zbirki podatkov oziroma registrov. Zanimivo bi se mi zdelo, da bi lahko eh, imeli tudi usklajene identifikatorje na evropski ravni, tako da bo vsako podjetje lahko jasno identificiralo podatke in to jim bo poenostavilo tudi administrativno delo ter vse postopke. Mislim, da moramo predvideti tudi delo v prihodnosti, naslednje etape in predvideti tudi eh, zmožnost, da se akteri, nacionalni in davčni organi prilagajajo situaciji, pri tem pa se moramo nasloniti na nekatera merila, ki jih je treba še razširiti, tako da se bomo lahko soočili tudi z novimi oblikami davčne zlorabe. Hvala. Thank you. Vielen Dank. Äh Hvala. Hüg. EKR. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči in gospod eh, poročevalec. No, če lahko zamenjava stolčke, lahko izvedem podobni trik, kot ste ga vi. Najlepša hvala za vaše poročilo. Uh, Skupina EKR se že veseli sodelovanja z vami, kot vsi veste. Tudi EKR podpira boje proti davčni zlorabi in vtaji. Aktivno podpiramo ukrepe zoper davčni vtaji in izogibanje plačevanja davkov. Gre za ukrepe, ki so tukaj navedeni, ki jih je oblikovala komisija, pa tudi OECD. Gre za odlično orode za identifikacijo potencialno škodljivih davčnih praks. Je transparentnost. Preglednost je najboljši dizinfektant v tem eh, primeru. Pozdravljamo torej predlog Evropske komisije, da bi ga pa še izboljšali, mislim, da bi se morali sredotočiti na dvoje. Prvič, moramo se potruditi za to, da bomo res spremenili situacijo. Zato bi bilo pametno ali pa eh, zelo dobro, da bi se osrotičili še posebej na čezmejna davčna stališča, obenem pa tudi na stališča, ki so še vedno v veljavi. Drugič, poleg tega osredotočenja, mislim, da če želimo stvari spremeniti, moramo zatoviti to, da bodo pri omizju kompetentni akteri in jih moramo spodbujati tudi k občutku prevzemene odgovornosti, zato da bomo zagotovili, da bodo hitro delovali in pri tem se moramo sredotočiti tudi na pomembno ulogo nacionalnih davčnih organov na mesto, da nalagamo nove pristojnosti Evropski komisiji. To so torej eh, glavni točki za nas v tem poročilu. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa za liberalce Petr Erček. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči in poročevalec. Tudi sam toplo pozdravljam to poročilo. Je ambiciozno, sledi tudi usmeritvi naše politične skupine. Torej to lahko podpremo glede teh davčnih stališč v državah članicah, mislim, da je vključitev nacionalnih sistemov v osnutek poročila dober pristop, morda bi lahko šli še korak dlje in poskrbeli tudi, da bi vključili nezavezujoča ali splošna davčna stališča. Glede informacij, ki jih je treba posredovati oziroma izmenjavati, morali bi se navezati tudi na pravno podlago, ko gre za odločitev o izdajanju davčnega stališča, pa tudi o časovnih omejitvah. Moramo poskrbeti za to, da bodo nacionalni davčni organi spoštovali to, da se ne uporablja diskrecijskih pravic pri utemeljitvi te davč, tega davčnega stališča, tako da bodo veljali enaki pogoji za vse. Glede dostopa Evropske komisije do izmenjave podatkov, to je seveda zelo pomemben vidik moramo poskrbeti za to, da bomo to hranili tudi v končnem predlogu. Vemo, da ima svet pomisleke glede tega in eh, bojim se, da pritisk eh, vrstnikov ne bo dovolj, da bi prisili države članice v izmenjavo podatkov. Poskrbeti moramo za to, da bo Evropska komisija učinkovito spremljala ta proces. Potem pa še nekaj o preglednosti. Moramo vsaj zaprositi nacionalne davčne organe, da objavijo vsa davčna stališča, ki so jih sprejeli. Ta stališča morajo biti dostopna javnosti in v ta namen bi lahko imeli nekakšen postopen proces in se strinjali glede tega, da bi, bi le javnosti na voljo le nekatere relevantne informacije, tako da se ne razkrijajo zaupni podatki. Seveda se moramo osredotočiti na relevantne podatke, tiste informacije, ki bodo omogočile komisiji nadzor nad tem, da ni prišlo do nekih selektivnih davčnih ukrepov. Mislim, da bi se morali pogovoriti tudi o vprašanju sistema klirinških eh, hiš, kot je bilo to predlagano tudi v poročilu posebnega odbora. Bistvenega pomena je imeti koherenten pristop pri obeh poročilih. Veselim se sodelovanja z vami, tako pri tem poročilu, kot ste povedali na koncu, bomo seveda sami pritiskali na plin, svet bo verjetno pritiskal na bremzo, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Najlepša hvala v imenu Gue, Mauricijas, Fabio. Hvala lepa. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci za predlog. Gospod Ferber je že spregovoril o tem. Prostovoljni sistem izmenjave informacij ni deloval. Govorili so o merilih, kako bodo davčna stališča vplivala na druge države članice. No, avtomatski sistem je po našem mnenju boljši, po našem mnenju. Poročilo vključuje določene izboljšave, med drugim javna objava centralnih primerov v centralnem registru komisije. V poročilo Ferber je bilo dobro tudi, da so v to vključene Davčna stališča, ki niso čezmejne narave, tudi časovnica je dobra, to podpira moja skupina, vendar imamo pa kritiko, o kateri smo že govorili. Socialdemokrati so o tem govorili, kar zadeva veljavnost za nazaj. Želeli bi si 15 ali 20 let veljavnosti za nazaj. Zdaj pa javna domena teh stališč. Seveda razumem, gospod Ferber, da obstajajo davčne tajnosti, tradicije v državah članicah so različne, Švedska ne pozna tega, ampak tukaj gre za primere, ki ne zadevajo fizičnih oseb, ampak podjetja, ki so neke vrste javne institucije. In eh, že iz prostovoljnega sistema izmenjave informacij vemo, da ran, vrana vrani ne izkljuje uči. V odboru takse smo že slišali, da, smo, da so bile francoske in nemške oblasti obveščene o tem, kakšni so bili dobički v Luksemburgu. Zakaj? Zato, ker so od tega imeli dobiček podjetja in institucije iz Nemčije in Francije. Želimo si torej, da bi imeli preglednost pri teh stališčih, če ne počneš nič narobe, nimaš kaj skrivati, vendar zagotoviti moramo, da bodo deležniki obravnavali podobno kot v uredbi o, branju, o boju proti pranju denarja, torej raziskovalni novinari, nevladna organizacija in tako naprej. To je zelo pomembna lekcija iz Avere Lux Lix, kajti brez tega do premika ne bi prišlo. Hvala. Danke, Kollege. Dem Hvala lepa za zelene. Moli, izvoli. Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi poročevalcu za to poročilo. Mi se lahko strinjamo z usmeritvijo poročila, lepo je videti, da imamo kar tako velik konsenz v odboru danes. Mi potrebujemo predvsem preglednost, to je bistvo davčne politike in eh, to je tudi bistvo dokumenta iz prejšnjega julija. In zdaj je treba tudi poročati od države do države. To pomeni, da se zahteva od držav članic, da objavijo tudi konkretne, podrobne podatke. In zato si moramo sedaj obljubiti, da ne bomo storili koraka nazaj, da ne bomo storili ničesa, da bi razveljavili te sklepe. Namreč vemo, da gre za transferje, ki so zelo obsežni med državami in ne moremo se pretvarjati, da gre tukaj. Eh, samo za vprašanja, v katerih vidimo, kako se tkejo zelo pristi odnosi med določenimi državami, članicami, njihovimi vladami in multinacionalkami. V direktivi je postalo jasno, da ni bilo vsem popolnoma eh, razločo povedano, kaj pomeni davčna odločba, kaj je sploh eh, poimenovanje določenih sklepov, odločb v postopku v zvezi z davki. Tako da se eh, določbe direktive včasih lahko v praksi razumejo zelo različno, kar jim onemogoča dosledno eh, izvanje. Tukaj lahko tudi citiram kakšno je v bistvu pravno tolmačenje in uradno razumevanje eh, in govornica bere iz eh, direktive opredelitev, ki je tolmače nimamo. Po našem mnenju gre tukaj bolj za politične dogovore kot eh, za dejansko pravno opredelitev, vendar tukaj ne bi smeli več omogočati tajnosti v določenih primerih. Nekateri sicer verjamejo, da bi to bilo dobro za posel in eh, številne multinacionalke ravno izrabljajo to različnost davčnih pravil, da si ustvarjajo dobičke in se izogibajo plačevanju davkov. Mi pa potrebujemo večjo učinkovitost, ne le v davčni politiki in zato moramo tudi poskrbeti za to, da ne bo doveč obstali izgovori za zaupnost informacij samo zato, da bi se prikrila nezakonita dejanja na trgu, nadzor na trgu, prevladujoče vloge in podobno. Strenjam se s kolegi skupine Alde eh, v zvezi eh, s predlogi za skupen pravni eh, okvir na tem področju za celotno Evropsko unijo, kjer bi imeli točen pregled in eh, eh, nadzor oziroma spremljanje vseh teh davčnih odločb in pravil po vseh državah članicah. In s tem bi morali zagotoviti tudi boljše sodelovanje med odbori. Hvala lepa. Eh, ne vidim nikogar iz FDD, torej na vrsti Barbara Kaldi. Hvala lepa. kot poročevalec ste pokrili glavne teme, opredelili ste tudi tiste elemente iz predloga komisije, o katerih bi morali še govoriti. Večina od nas sedi v odboru takse, zato se strinjamo z vami. Podariti je treba časovnico. Časovnica je kratka, to je dobro. Gospod Moskovič je dejal, da bo 6. oktobra padla odločitev o tem. Tudi mi moramo stopiti na plin, čim prej moramo pripraviti poročilo parlamenta, zato da bo od leta 2016 lahko začela veljati avtomatska izmenjava podatkov. To je v okviru akcijskega načrta komisije, ampak to spada tudi v pobudo OECD-a v zvezi z BEPS. O tem se govori. Tukaj smo dobili tudi predlog. Kot eh, parlament mislim, da gremo v pravo smer. Navajanje časovnice je zelo pomembno, vključevanje davčnih stališč in sporozumov, ki niso čezmejne narave, je prav tako pomembno. Mislim, da so čezmejne transakcije mogoče tudi na drugi stopni in to je treba upoštevati. Vendar. Mislim, da moramo upoštevati oceno morebitnih stroškov. Če rečemo, da je treba izmenjavati vsa davčna stališča, potem vam lahko povem, naprimer, za mojo državo Avstrijo velja, da imamo premalo uradnikov, ki bi upravljali to delo in sodelovanje med davčnimi organi ne deluje tako, kot bi si želeli in eh, morda bi lahko vseeno prišlo do težav če nacionalni organi niso dovolj opremljeni. Torej, ocena stroškov bi bila zelo pomembna. Po mojem mnenju je predlog komisije, da bi si poročila izmenjavali na tri mesece dober. Takošna izmenjava informacij, torej takoj po sprejetju odločitve bi bila težka. In še ena odločitev, o tem smo že govorili, namreč centralni register. Sem proti dodatnemu razkrivanju in tudi v drugih odborih delam na področju davčne tajnosti in spoštovanja varstva podatkov. Davčna tajnost obstaja, tukaj moramo biti previdni, Če bomo imeli centralni davčni register in neko razkrivanje, potem mora biti jasno, kdo bo imel upogled v to, če so to davčne oblasti v redu, če bo pa imela dostop tudi javnost, potem je treba zagotoviti varstvo podatkov. Kajti tudi na drugih področjih to zahtevamo. Vsi se strinjamo, da je to poročilo pomemben ukrep na področju možnosti, preprečevanja agresivnega davčnega načrtovanja in eh, to bo vodilo v več prejemkov zaradi davko, zato moramo res stopiti na plin in čim prej sprejeti to poročilo, ki pokriva pomembne elemente davčne zakonodaje. Zato mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi ga čim prej spravili na plenarno zasedanje. Hvala lepa, še trije ste na vrsti. Če pogledam na uro, lepo prosim, največ dve minuti, potem bo še komisija nekaj povedala, potem pa bomo zaključili. Gospod Notis Marijas. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam kot poročevalcu. Vaše poročilo je res zelo pomembno, še zlasti v tem trenutku, ko imamo 24 milijonov brezposelnih evropejcev. To je prav nespremljivo. Imamo vse 330 multinacionalk, za katere smo izvedeli preko LuxLeaksov, ki se izogibajo plačilu davkov, kar pomeni, da jemljajo denar konkretno iz žepov držav članic. Sedaj pa je pomembno, kaj bomo naredili s transferji, kako bomo to opredelili, kako bomo oblikovali dejavnosti v zvezi z ocenjevanjem stroškov oziroma oblikovanja cen v državah, kjer gre za bistvene razlike med davčnimi eh, stopnjami, tako s vsi vemo, da v določenih državah je davčna obremenitev bistveno višja kot v drugih in zato je povsem očitno, da prihaja do vedno večjega razlikovanja med tistimi, ki so dobesedno na robu revščine zaradi tega, ker upoštevajo zahteve evroskupine, medtem ko druge države tega ne upoštevajo in v njih multinacionalke cvetijo. Slišali smo tudi za številne primere podjetij na nizozemskem, naprimer. Potem so tu računi v Švici, cel kup stvari, za katere vemo, vendar na to doslej lahko rečemo, nobena grška vlada ni imela vpliva na te dogodke. Hvala lepa, hvala, ker ste se držali uh, določenega časa za govor, gospod Lamasur, upam, da boste sledili temu zgledu. Hvala lepa. Torej, ena beseda za poročevalca in ena za predsednika kot prvo. E, zahvaljujem se poročevalcu, mislim, da bomo zlaka dosegli konsens v zvezi s tem poročilom, ustrajam pa na naslednjem. Najpomembnejše in politična bitka, ki jo bomo imeli z ministri za finance, je nujna potreba potem, da Evropska komisija prejema te informacije. Če ne bo komisija prejemnica vseh teh informacij, potem se ne bo zgodilo nič. Zato obstaja že več dokazov in konkretnih primerov na tem področju. In eh, tudi, ko smo imeli skupino call of contact in ko smo imeli različne oblike sodelovanja med ministri za finance in podobno. Prve eh, dve do tri leta je še šlo nekako, potem pa so se stvari vedno praviloma razblinile. In zato je nujno potrebno in hočem še enkrat podariti tukaj prisotnim, da se moramo koordinirati, to je nujno potrebno, moramo se eh, koordinirati tudi glede glasovanja eh, v zvezi s februarjem poročilom, s, poročilom, z vsemi poročili, ki zadevajo davčni nadzor in usklajevanje na tem področju in upam, da boste temu sledili tudi na plenarnem zasedanju. Eh, hvala lepa in sedaj še analize toc. Da, hvala lepa. E, mislim, da imamo končno enkrat v tem odboru spet eh, soglas je, da bomo skupaj podprli poročilo gospoda eh, Feberja. Rada bi pa podprla tudi to, kar je povedal gospod Lamasur, da mora biti komisija zelo tesno udeležena v tem postopku nadzora nad kakovostjo posedovanih podatkov, če naj tako rečem. In res je treba podpreti vsa ta eh, poročila, ki se nanašajo na isto te zadeve, ne le tista, ki prihaja iz našega odbora, te vse, kar je povezano eh, z davki, tudi poročila posebnega odbora. Videti je, da so vsi soglasni, če pogledamo poročilo na pobudo Ekona, potem vidimo, da se zadeve praktično ponavljajo oziroma so poglavitne točke enake kot v poročilu gospoda serverja. Torej bi potrebovali neki javni seznam davčnih pravil in to ne sme podlegati nekim komercialnim interesom. Ukrepi, eh, ki izhajajo iz poročila komisije, posegajo celo dlje kot eh, naša priporočila, vendar jih nikako ne izničujejo. Mislim, da je pomembno, da tukaj kot odbor in tudi kot uh, parlament, lahko rečemo, da vsi eh, merimo v isto smer, da ni potrebe, da bi en drugega izpodbijali in da je to, da stopimo skupaj odločilnega pomena, če hočemo doseči sistematične spremembe, ki bodo bistveno vplivali na razvoj dogodkov naprej. Tako da sem vesela, da se zadeve tako odvijajo in upam, da bo to vplivalo tudi na druge procese. Hvala, analiza na kratko komisija. O dveh elementih smo tukaj govorili. Komisija bi naj bila neke vrste klirniško mesto tukaj in drugič, kar zadeva razkritja. Izvolite, gospod Bibel. Thank you very much, uh, Mr. Rapporteur. Hvala lepa, gospod poročevalec. Eh, hvala tudi temu odboru in vsem poslankam in poslancem za podporo. Eh, pristopu komisije, vse v splošnem delu, zavedamo se, da je izogibanje plačevanju davkov in eh, vse vrste manipulacije z davčnimi obremenitvami nekaj resnega, tega se moramo lotiti vsi skupaj in preglednost, transparentnost je prvi korak k temu, da se resno lotimo vseh lukenj v zakonodaji, še zlasti v davčni ki zavira rast in razvoj gospodarstva v Evropski uniji. To je prvi odločilni korak, če naj pridemo do tega cilja. Glede poglavitnih elementov tega predloga menim, da smo o najpomembnejših stvarih že spregovorili, tudi poročilo govori o njih. Eh, komisija je bila vedno naklonjena čim širšemu obsegu eh, izvajanja in tudi čim večji izmenjavi podatkov seveda pa se osredotočamo na čezmejni eh, element tega in zato ravno, da ne bi še nadalje omogočali prenašanja dobička iz ene države članice v drugo. Eh, potem je tu še vprašanje pravne podlage, ponavadi uporabljamo člene 114 in 115, ki se nanašajo na funkcioniranje notranjega trga in njihovo pravilno upoštevanje je ključnega pomena. Seveda eh, pa potekajo tudi številne razprave pri svetu, ali je treba uvesti še dodatna pravila, naprimer tista, ki so pomembna za čezmejne učinke in potem tudi še vprašanje retroaktivnosti, davčnih odločb. Treba je najti sorazmerni pristop za devi, če naj dosežemo to, kar si želimo doseči. Komisija predlaga avtomatični pristop, raje kot spontani, ker spontana izmenjava eh, podatkov, kot smo doslej videli, ne deluje v praksi, avtomatično eh, izmenjavo podatkov pa lahko zastavimo tudi bolj sistematično, s tem tudi zmanjšamo obremenitev raznih pristojnih organov in lahko določimo tudi krajše intervale izmenjave v dogovoru z državami članicami pač. Eh, videti je, da se države članice tokrat zanimajo za to vrstno sodelovanje, pa tudi v interesu komisije je nadaljevati s predlaganimi ukrepi. To mislim, da bo res prvi pravi korak k avtomatizaciji administrativnega sodelovanja na tem področju v prihodnje. Eh, ključni elementi, o katerih se še razpravlja, pa so vloga komisije in morda element daljnega objavljanja podatkov. Komisija meni, da če naj bo sposobna nadzirati izvajanje eh, direktive in funkcioniranje vseh teh ukrepov v praksi ter v zvezi s kredibilnostjo, je torej ključnega pomena, da se komisija vključi vse v tem delu push, eh, tako da se potem šele eh, vidijo eh, rezultati v zvezi s pomisleki določenih držav članic eh, glede eh, zauprosti podatkov, možnosti pooblaščenega dostopanja do njih in podobno. Pomembno je pa predvsem, da komisija najprej pridobi vse te podatke, da lahko potem poroča tako državljanom Evropske unije kot institucijam in drugim pristojnim organom, Eh, in eh, še zlasti je pomembno gotoviti, kakšen delež informacij in drugih podatkov doslej še stok ni bil izmenjevan. Zato čakamo sedaj odziv držav članic v to vrstnih podatkih. Hvala lepa. Se opravičujem, da sem moral gledati na uro. Ob 12.30 bi morali zaključiti. Tudi sam po želim povedati nekaj stavkov. Hvala za podporo in za predloge, ki ste jih podali. Oporučujem opozoriti. Želim na to, da imam s tem klirničkim mestom težave, tak se tega še ni sklenil, pa že se to pojavlja v besedilu. Alan Musur ima prav, tri poročila, poročilo Ferber, poročilo Ferrera, poročilo Teurer in eh, poročilo Niedermayer Dodds. Poročila morajo biti koherentna, drugače se bomo blamirali to, kar počnemo v Ekonu, je bolj pomembno od dela v odboru tax. To želim povedati. To je postopek zakonodaje. Ne bodite besni, ampak podjetja so zasebna, dokler niso v državni lasti. Ko so v državni lasti, bodo javna, ampak zaenkrat so še zasebna. Ko boste vi na oblasti v Nemčiji, lahko vse podržavite, ampak uh, zaenkrat so v Nemčiji podjetja zasebna in uh, tako pač je. Vi ste rekli, da imamo javna podjetja. Govoril sem o javnem interesu. Govornika govorita drug prek drugega. Prejel sem private unternehmen. To so zasebna podjetja, ki jih financirajo zasebni vlagatelji, javni interes z lasništvom ni povezan, to sem želel povedati. Ne vem, ali vam je jasno, da če želimo imeti vsa davčna stališča, moramo preučiti, kdo bi jih sploh želel videti in kaj tam piše. To ni povezano z strategijami za izogibanje davkom. Če želi nekdo ustanoviti hčerinsko podjetje, če želi spremeniti pravno obliko, potem mora o tem govoriti z ustreznimi institucijami. Analize o tem si govorila. Jasni moramo biti tukaj. Preglednost ne sme iti tako daleč, da se nam bo svet na koncu smejal, rekli bodo, sploh ne veste, o čem govorite. Mislim, da moramo biti ustrezno uravnoteženi. Upoštevati moramo svoje interese in tudi interese podjetij glede davčne tajnosti in uh, poslovne tajnosti. Razprave o tem bodo še potrebne. To je zaenkrat vse, tudi sam moram biti pod časovnim pritiskom. Rok za vložitev predlogov sprememb je 22. september ob 12. Razpravo o predlogih sprememb bomo imeli 13. oktober. Glasovali bomo v Ekonu 19. oktober. Poskusil pa bom, da bi vsaj v Strasburu še imeli srečanje z vsemi poročevalci v senci, zato da bi lahko pregledali predloge sprememb. O tem bomo glasovali na drugem plenarnem zasedanju novembra. Lepo bi bilo, če bi imeli še tretje plenarno zasedanje v oktobru. Dve imamo v Strasburu, enega bi potrebovali v Bruslju. No, slišali smo, da je svet že zelo daleč, zato mislim, da bi tudi mi morali storiti vse za to, da bi to obravnavali na plenarnem zasedanju. To je vse z moje strani. Tudi v funkciji predsednika se vam zahvaljujem, se vidimo popovdan.